Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Zdi se mi, da smo predsednika nekje izgubili. Ne vem, kje je. Ni nas še veliko tukaj, ampak prepričana sem, da bodo ljudje počasi kapljali v dvorano. Glede na to, da nas ni veliko, bom na začetku kratka. Zelo sem zadovoljna, da imamo to mini predstavitev. V kontekstu poročila odbora Libe grede mehanizma za spremljanje in izvrševanje načel pravne države, temeljnih pravic in demokratičnega upravljanja. Sama to imenujem pakt za demokratično upravljanje. Tako se lepše sliši. To je prva javna predstavitev v upam, da nizu javnih predstavitev, več jih bomo imeli. Drugo leto, kakor veste, se je parlament v resoluciji odločil, da bo pripravil zakonodajno pobudo, v kateri bo komisiji predlagal, da pripravi predlog za tak mehanizem kajti mislim, da je vsem jasno, da Evropska unija nima instrumenta za to, da bi v praksi izvajala demokratično upravljanje načela pravne države in zagotavljala temeljne pravice. Imamo določene instrumente, ki so specifični in omejeni, po drugi strani pa imamo to jedrsko opcijo sedmega člena. Dobro jutro mislila sem, da boste malo hitrejši. Dobro, bom kratka. Potrebujemo torej nekaj, da zapolnimo to brzel. Vedno znova govorimo o tej ali oni državi, zastavljamo parlamentarno vprašanje, ki ne vodijo do ukrepov, komisija pravi, imamo instrumentov, ne vemo, kaj naj storimo. Zato sem zelo zadovoljna, da je odbor Libe zdaj prevzel to pobudo. Nekaj zasedan poročevalcev v senci smo že imeli. Odločili smo se, da bomo poročilo razdelili na različne dele in vsak poročevalec v senci bo odgovoren za pripravo vsakega poglavja. Šlo bo za skupno prizadevanje in to je nekaj, kar bo dobilo obliko v prihodnih mesecih. Ne gre za to, da bi imeli eno temo, poročevalka pripravi osnutek, potem se o tem glasuje in na to je 50 odstotkov in nekdo za, drugi proti. Ne, to bo poročilo, ki se bo izkristaliziralo na osnovi razprave. Mehanizem, ki ga bomo razvili, se bo uporabljal v državah članicah in seveda tudi v evropskih institucijah, vključno z Evropsko komisijo samo. Kaj ti, če pravimo, da morajo države članice izpolnjevati določene standarde, potem morajo seveda evropske institucije tudi izpolnjevati te standarde. Danes se bomo posvetili temam metod in kazalnikov. Če govorimo o demokraciji, pravni državi in temeljnih pravicah, potem potrebujemo kazalnike za to, da merimo, kakšno je trenutno stanje v državah, članicah in institucijah Evropske unije. To je prva tema, o kateri moramo govoriti, kajti komisar Timmermans in komisija so se odzvali tako, da so rekli, da instrumenta ni mogoče razviti, zato ker ni mogoče meriti ali opredeliti demokracije, pravne države in temeljnih pravic. Zato ta instrument ne bo deloval. Zato mislim, da je za nas izziv, da mu pokažemo, da se moti. Zato je čas, da začnemo pripravljati kazalnike. To je vse z moje strani. Zdaj pa besedo predajem predsedniku, ki bo dejansko uradno odprl to javno predstavitev. Izvolite. Pozdravljeni, hvala lepa, se upravičujem, da sem zamudil, nikoli ne zamujam, ampak na tri, na treh nadstropjih sem se moral oglasiti, da sem dobil svojo glasovalno kartico. Vedno pa se pozarjam, da prinesete svoje kartice, imam pa tudi berglo, zato sem toliko počasnejši. Še enkrat, torej, oprostite, se upravičujem iz vsega srca. Hvala, Sofi, da si odprla sejo. mislim, da sem zdaj popolnoma odveč. Začeli bomo z gospod Mišu. Izvolite. Vi ste seveda namestnica generalnega sekretarja pri komisiji. Izvolite. Hvala lepa, z veseljem sem tukaj. Vedno mi je v veselje biti tukaj. Prej sem bila generalna sekretarja direktorica v GD Justice, nekaj tednov pa sem namestnica generalnega sekretarja. Všeč mi je, da sem spet tukaj. Ohranili sem približno enake odgovornosti. Ukvarjam se z pravosodjem in notranjimi zadevami, torej zdaj se ukvarjam z vprašanjem migracij, varnosti in seveda pravno državo. Sofi, upam, da ne pričakuješ, da bom govorila v nasprotju z prvim podpredsednikom. Vendar povem vam lahko, da cenim vaša prizadevanja in povem vam lahko, da tudi mi trdo delamo na tem, da bi se nekaj premaknilo. Morda nismo pripravili novega mehanizma ali novih kazalnikov, ampak na osnovi tega, kar imamo, smo storili veliko in veliko tudi počnemo. Prvi podpredsednik in komisarka Jurova sta prav tako povedala, da nam to, kar imamo, omogoča, da svoje delo opravimo. Seveda, cenimo tudi vaše prizadevanja, da bi pripravili. Nekaj, kar boste dali nam in vaše delo spremljamo. Komisija bo prav gotovo sodelovala pri tem, vendar povedati moram še nekaj. Vsi veste, da je predsednik Juncker veliko pomena dal temeljnim pravicam in pravni državi. Zato je prvi podpredsednik odgovoren za to področje. Komisija je skozi leta pripravila različna orodja in že večkrat sem bila tukaj, da vam povem več o semaforju, več o tem, kako postopke zaradi kršitve uporabljamo za to, da postopamo proti državam članicam, če vidimo, da države članice sprejmejo ukrepe, ki bi jih bilo treba preučiti. Povedati vam moram še nekaj, kako je povedal tudi gospod Timmermans. Vključevanje temeljnih pravic je naloga, s katero se moramo ukvarjati vsak dan. tem se moramo ukvarjati skozi ves politični cikl, od začetka do konca. Kaj torej počnemo? Na terenu poskušamo zbrati čim več podatkov, zato da bi lahko sprejeli ustrezne ukrepe. Govorila bom o metodah ocenjevanja in urednotanja demokracije, temeljnih pravic in pravne države v državah članicah še posebej pa o naših izkušnjah v zvezi s tem. Kratka bom, prepričana sem, da imate vprašanja za me, zato se bom posvetila trem instrumentom. Semafor EU, mehanizem pravne države Evropske unije in letno poročilo o izvajanju listine. Seveda, imamo za Bolgorijo in Romunijo tudi mehanizem preverjanja sodelovanja, kakor smo se dogovorili v okviru pristopa teh dveh držav. Skupaj s tem želim omeniti še nekaj. Namreč, poleg tega pripravljamo poročilo o korupciji na ravni EU. Zadnjega smo pripravili leta 2014. Prav tako pa poskušamo okrepiti ciljno usmerjene ukrepe, s čimer pomagamo državam članicam pri ohranjanju pravne države. Temu koristijo sredstva, e, sredstva EU. To je namenjeno ukrepitvi pravosodja, preprečevanju korupcije in reformi javne uprave. Postopke zaradi kršitve lahko sprožimo in to smo tudi že storili, če vidimo, da prihaja do kršitev zakonodaje EU. Agencija za temeljne pravice, ki bo potem podala predstavitev, nam pomaga na strokovni ravni v zvezi z temeljnimi pravicami. Oni zbirajo in širijo ustrezne podatke, vključno z rezultati na področju raziskav in spremljanja institucije in države članice potem te podatke uporabijo, uporabijo pa tudi druge vire podatkov, kot je svet Evrope. Ne smemo pa pozabiti niti na vlogo Evropskega sodišča, kajti Evropsko sodišče skrbi za spoštovanje pogodbe in temeljnih pravic, kar zadeva semafor. Veste, da sem bila tukaj, da vam predstavim semafor na področju pravosodja. Mehanizem je dobro oblikovan, prav tako pa spremljamo Evropski ekonomski semester in programe gospodarskega prilagajanja. Program je precej mlad, star je samo tri leta in s tem semaforjem poskušamo tesno spremljati pravosodne reforme v državah članicah, prav tako pa svet na osnovi tega semaforja vsako leto sprejeme specifična priporočila na osnovi predlogov komisije. To podpira proces evropskega semestra in gre za nekaj, kar se vsako leto ponavlja. Namreč to nam zagotavlja možnost komparativne analize in pregleda o tem, kako se izvajajo upravne in pravosodne reforme v vseh državah članicah. Vendar ob kazalnikih izvajamo seveda tudi kvalitativno analizo. Tudi na področju semaforja to dopolnimo za poglobljeno analizo. Letos pa bomo šli še naprej, kar zadeva analizo viro informacij glede neodvisnosti sistema. Zato vsako leto poskušamo semafor dopolniti z novimi elementi. Vendar podariti želim primerljivost podatkov. To je zelo koristno tekom let in to nam zagotovi dober vir analiz. Vse podatke poskušamo preveriti, kajti ko govorimo o pravosodnih sistemih, moramo biti zelo previdni. Bolj previdni kot smo v zvezi z podatke, ki jih dobimo, boljše dokaze imamo, če je treba ukrepati. Sodelujemo z državami članicami, sodelujemo z Evropskim omrežjem svetov za pravosodje, sodelujemo tudi z omrežjem za zaščito potrošnikov, Eurostatom in tako naprej. Pravna država. mehanizem pravne države ni za nas mehanizem spremljanja. To je mehanizem za posredovanje komisije v razmerah, ki bi lahko ogrozile pravno državo. Komisarka Jurova in prvi podpredsednik sta to že povedala. Namreč okvir bo aktiviran v primeru jasnih kazalnikov, da je pravna država v določeni državi članici ogrožena, še posebej, če tega ni mogoče rešiti za postopki zaradi kršitve. In če varovala za pravno državo na nacionalni ravni niso dovolj, da bi te grožnje rešili. V okviru se zahteva objektivna in poglobljena analiza to je odvisno tudi od tega, kakor sem že prej povedala, da moramo natančno vedeti, kaj se dogaja na področju pravne države, držav članic. Iščemo seveda tudi mnenje zunanjih strokovnjakov. Agencija za temeljne pravice je eden takšnih akterjev, Beneška komisija je drugi in takšna zunanja strokovna pomoč nam lahko pomaga zagotoviti boljšo analizo v specifičnih razmerah. Pripričani smo, da pravne države v državi članici ni mogoče kvantificirati z statičnimi kazalniki. Kvalitativna ocena dejanskega stanja se vedno zahteva in je tudi vedno potrebna. Listina temeljnih pravic, je deležno vsako leto poročila na to temo. In v tej listini so navedene vrednote svobodne, odprte in vključujoče družbe. Mislim, da imamo vsi odgovornost, da te vrednote ščitimo in spodbujamo vsak dan. V letnem poročilu se povzema stanje na tem področju v Evropski uniji in državah članicah pri izvajanju zakonodaje. To je tudi osnova za dialog glede izvajanja listine. Letos bomo prvič dobili poglavje o novi temi, gre za temele pravice v digitalnem okolju. temi poročili in instrumenti imamo veliko izkušenj in na osnovi tega je komisija še bolj prepričana, da vprašanja v zvezi z ocenjevanjem stanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic vedno zahtevajo poglobljeno analizo, kajte to so zelo kompleksna vprašanja, včasih pa je potrebna tudi komparativna analiza med obstoječimi pravili in praksami v drugih državah članicah. Stopnja demokracije, temeljnih pravic ali pravne države je nekaj, če se ni mogoče meriti z metrom. Tega ni mogoče kvantificirati s statičnimi in togimi kazalniki. Ne, želim biti predolga, ne bom predstavljala mehanizma sodelovanja in potrjevanja, odzvala se bom na vaše vprašanja, ampak vedite, prosim, da natančno sodelujemo tudi z Bulgarijo in Romunijo, prav tako pa imamo v teh državah članicah misije, vsako leto se pripravijo poročila. To počnemo na osnovi objektivnih podatkov, kazalnikov in priporočil, ki usmerjajo razpravo o tem, kako bi lahko zadeve izboljšali. Zdaj pa semester. Evropski semester, kjer najdemo tudi semafor. Za specifične ukrepe reforme pravosodnega sistema zagotavljamo sredstva EU. Mehanizem pravne države je mehanizem, ki ga natančno spremljamo. Prav tako smo sprožili več postopkov zaradi kršitve na osnovi pogodbe in vsa poročila, ki jih pripravljamo. Vse skupaj torej pomeni, da smo zaenkrat rešili vsa vprašanja, ki smo jih eh, dobili na mizo. Na koncu želim povedati še, da zelo cenimo prizadevanja Evropskega parlamenta in tega odbora, zato da bi podpirali temeljne pravice in temeljne vrednote, na katerih je utemeljena Evropska unija. Tesno bomo spremljali vaše delo na osnovi tega samoinicijativnega poročila. Hvala lepa, zdaj pa bom odgovarjal na vprašanje. <clears throat> Hvala lepa, gospod Gabriel Togenburg, on je pravni svetovalec Evropske agencije za temeljne pravice. Izvolite. Dobro jutro, hvala za povabilo. Veliko veselje mi je, da sem tukaj, čeprav je to morda nekoliko protislovno, kaj ti vprašanje je vzpostavitve mehanizma za zaščito drugega člena je politično vprašanje. To je politična odločitev in mi smo neodvisna strokovna institucija. Zato se morda sprašujete, kakšen je odnos med to razpravo v Bruslju in agencijo v, na Dunaju. No, razlago lahko najdete v političnih dokumentih vseh treh institucij, parlament, komisij in svet se vsi strinjajo, no, o, o določenih načeljih. Prvič, vse države članice je treba obravnavati enako. Drugič, vse tri institucije prav tako pravijo, da če je treba meriti uspešnost, morajo zato biti dokazi objektivni. Zato je naša agencija, agencija FRA, torej tukaj. Povedal vam bom nekaj izkušenj in neko uh, operativno izkušnjo. Mi delamo s kazalniki. Uh, Druga izkušnja pa je, da se Evropsko unijo dojema kot sistem upravljanja na več ravneh. Kazalniki. Uporabljamo kazalnik Združenih narodov, ki se imenuje SPO, torej struktura proces izid. To pomeni, da ne preučujemo samo zakonodaje, to je strukturna razsežnost. Razumeti poskušamo tudi, kakšne politične ukrepe poskušajo sprejeti države članice, to je proces in smo še bolj ambiciozni, zato poskušamo tudi razumeti, ali politična prizadevanja dejansko kaj pomenijo na terenu, v realnem življenju ljudi, torej to je razsežnost izida. Zato želimo imeti kazalnike za vse tri, torej, torej strukturo procese in izide. preučujemo pravice otrok, invalide in integracijo Romov. Zato, da to ni kar nekaj, ampak da bom spregovoril o integraciji Romov. Zakaj? Kaj ti pri Romih že velja sistem poročanja? Komisija je predstavila sporočilo leta 2011, tam države članice poziva, da pripravijo strategije za vključevanje Romov, leta 2013 pa je svet izdal podroben seznam priporočil, kakšne politične ukrepe morajo sprejeti države članice, zato da bi zagotovile vključevanje Romov. Vendar, težko je bilo meriti uspešnost teh meril, zato je naša agencija dobila to nalogo skupaj s 18 državami članicami sodelujemo, dogovorili smo se o kazalnikih. To je zanimiva izkušnja, kaj te kazalniki so občutljiva tema. Države članice jih morajo sprejeti, še posebej v kontekstu, kjer je veliko mehke zakonodaje. Zakaj ni preprosto sprejeti kazalnikov? Če države članice dobijo kazalnike, potem so zunaj območja ugodja in udobja če obstajajo kazalniki, se potem ni mogoče rešiti z nekimi visoko letečimi izjavami. Ne, potem je dejansko treba izpolniti predloge, ki predstavljajo pravne zaveze v okviru procesa SPO. Naša izkušnja je, da je težko sprejeti kazalnike, ampak eh, to je nekaj, kar je mogoče storiti. In to je moje sporočilo za vas. Z 18 državami članicami smo torej pripravili predlogo in to je zdaj predlogo, ki uporabljajo vse države članice pri vključevanju Romov. Kazalniki so nujni, kaj ti drugače ne veš, o čem govoriš. Seveda je popolnoma preprosto reči, dobro, treba je zagotoviti dostop do izobraževanja za Rome, vendar potem mora nekdo povedati, kaj to pomeni ali to pomeni, da so registrirani v šoli, da so upisani v šolo, da so učenci dejansko v šoli, ali to pomeni, da dejansko tudi zaključijo izobraževanje, da ni osipa. To pomeni osnovnošolsko izobraževanje, srednješolsko, visokošolsko, veliko je kazalnikov torej. Kazalniki, strukturni kazalniki, torej pravne obveznosti, ti niso problematični. Problematični so procesni kazalniki ali kazalniki glede procesov. Kaj morajo države članice torej storiti za to, da bodo izpolnile obveznosti? S tremi državami članicami smo izvedli tudi pilotno študijo, švedsko, nizozemsko in irsko. Želeli smo razumeti naslednje. Zanimalo nas je, ali je mogoče te kazalnike izpolniti z že obstoječimi podatki o spremljanju. Lahko bi rekli, torej ne potrebujemo novih orodij za spremljanje, izkoristiti želimo to, kar že imamo na voljo. Vprašanje je bilo torej, ali je mogoče kazalnike izpolniti z podatki spremljanja, ki jih že imamo, z ravni Združenih narodov, z ravni sveta Evropa in tako naprej. Dogovorili smo se o treh področjih, sovražnosti, kriminal dejanja je sovraštva in uh, nepravosodni organi. Spremljali smo torej vse podatke in ugotovili smo, da je strukturno komponento preprosto izpolniti. So izpolnili pogoje Združenih narodov in tako naprej. Da, to je mogoče. Nekoliko teže je kazalnike izpolniti na področju političnih ukrepov, ki bi jih države članice morale sprejeti in skoraj nemogoče je bilo izpolniti kazalnike glede izidov. Ali je torej zakonodaja v državi članici dejansko kaj spremenila za ljudi? Raziskav z mehanizma mednarodnega spremljanja oziroma mednarodnega mehanizma spremljanja na to temo skoraj ni. Kaj predlagam? to je delo naše agencije v okviru upravljanja na več ravneh. Gre za učno krivuljo v kontekstu drugega člena. Nima smisla preučevati zakonodaje EU v izoliranem smislu. Evropska unija ni zaprt mehanizem, je upeta v mednarodno okolje, zato je mogoče storiti dvoje. Prvič, podatke z ravni EU je mogoče poslati na mednarodno raven. UPR je tak sistem. Prav tako pa bi lahko ugotovili, kakšno je bistvo in tisto skupno, kar je skupno vsem. Če imate kakšno mednarodno konvencijo vedno obstaja središčna obveza in to je pomembno tudi za Evropsko unijo. Leta 2005, pred desetimi leti, so vodje držav in vlad v Varšavi sprejeli odločitev, da bi Evropska unija morala prenesti vse standarde, ki so sprejeti v okviru sveta, sveta Evrope. To je zanimivo. Obstaja torej ta povezava. Ne gre samo za standarde, gre tudi za akterje. Mislim, da je zelo pomembno, da te osrednje kriterije prenesemo tudi na nacionalno raven, naprimer varuhi podatkov, civilna družba, nevladne organizacije. Vse, kar spremete torej na evropski ravni, bi bilo zelo dobro prenesti tudi na nacionalno raven. Vsi akteri bi od tega imeli korist. To je lahko simpozij, letni dialog v okviru sveta, karkoli že. Če ne boste sprejeli nacionalnih vektorjev, boste preprosto veliko izgubili. Na koncu pa še nekaj. Operativni predlog, to je povezano s tem, kar sem povedal prej. Namreč, veliko podatkov je že na voljo v okviru različnih sistemov spremljanja na ravni držav članic EU, Združenih narodov, Sveta Evrope in tako naprej. Ampak težko je priti do teh podatkov. Celo strokovnjaki včasih ne vedo, da imamo vsako leto približno 50 letnih poročil o državah članicah v okviru različnih sistemov. Državljani se tega sploh ne zavedajo, sploh ne poznajo te kompleksnosti. Zato mislim, da bi bilo koristno, če bi vse te podatke zbrali na enem mestu. Zelo lepo bi bilo, če bi bilo to na spletu. Lahko bi ustanovili tako imenovan e-frist, to je portal, kjer bi imeli vse podatke o temeljnih pravicah. Obstaja drugi člen, ampak eh, zato je poseben razlog. Listina temeljnih pravic je po našem mnenju zasnovana tako, da pokriva okrog 80 odstotkov vrednot iz drugega člena. In te vrednote odraža na bolj podroben način, morda tudi bolj legitimno. Zato mislim, da temne pravice ostajajo ključnega pomena za nas in informacijski sistem za temeljne pravice bi bil zelo dobra zamisel, to bi zagotovilo več preglednosti in tudi več vidnosti in prepoznavnosti za neevropske sisteme. To bi bil skromen korak, ampak to bi bilo zelo pomembno, kajti vidite lahko, da parlament, svet in komisija vsi sprejemajo naslednje. Namreč vse države članice je treba obravnavati enako in najbolje je, če se to stori na osnovi zanesljivih podatkov. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Beneška komisija gospa Simona Granata Mengini, ki je namestnica sekretarja Verjetne komisije. Slišali bomo več o seznamu za preverbo. Prosim. Ja. Um, Do you have a presentation? Yes. Is she there? No, she's not. Oh, she, oh, sorry. Okay, thanks. The presentation uh, will come up. Yeah. Thank you very much. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Veliko čas me je, da sem lahko danes z vami. Ne bom predolgo predstavljala Beneško komisijo Sveta Evrope, mislim, da jo poznate. To je neodvisno svetovalno telo Sveta Evrope, je pa pomembno telo. 60 držav članic ima, 47 iz Evrope, pa tudi od drugot. Beneška komisija dela na področju pravne države na veliko področjih. Najprej, glede vprašanja pravne države, smo bili dejavni v veliko državah, zelo veliko državah, na veliko načinov. Prek svojih ocen ustave, zakonodajnih aktov in to smo počeli običajno na zahtevo. Ogledali smo si vprašanja glede pravne države, včasih so se ponavljala in potem smo lahko včasih zaključili, da prihaja do sistemskih tvegan. Vedno pa je šlo na zahtevo države ali enega od organov, ki lahko prosi za naše mnenje. Leta 2011 smo predstavili splošno poročilo o pravni državi na zahtevo parlamentarne skupščine in pregledali smo si pojem pravne države. Pravna država, rule of law, rechtsstaat, etat de droit, torej, ugotovili smo, da je razprava o opredelitvi zelo dolga. Kaj točno pomeni? Gotovili smo tudi, da bomo težko dosegli definicijo pravne države, čeprav je nekaj opredelitev, ki so nam všeč. Prav tako pa smo menili, da ne glede na to, kje, v katerem pravnem kontekstu ali političnem kontekstu, je nekaj skupnih ključnih elementov, ki smo jih lahko vsi prepoznali. Naslednja prosojnica, prosim. Leta 2012 smo se premaknili k drugačnemu pristopu, kar se tiče pravne države. Ugotovili smo, da pravna država morda ni toliko predmet pozornosti, kar se tiče treh stebrov sveta Evrope. Nimamo pa specifičnega mehanizma za nadzor omenja se v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, tudi v povezavo, povezavi s pravosodnimi vprašanji in vprašanji sodnih postopkov, vendar pa je redko na sistematičen način. Zato smo menili, da bi bilo dobro, če bi pripravili orodje, ki bi omogočalo dosledno vseobsegajoče tolmačenje koncepta pravne države zato da bi potem lahko torej praktično bolj izvajali to. Menili smo, da se moramo osredotočiti na to, kako se izvaja, raje kot da se pogovarjamo o tem, kaj pomeni in kateri so njegovi elementi. Naslednja prosvojnica, prosim. Tako, da smo začeli pripravljati seznam za preverbo. Imeli smo zelo kratek seznam, ki je bil priložen poročilu za leto 2011 začeli smo delati na tem in potem smo kmalo končali. Pet referenčnih meril je in ta so razdeljena v pod kazalnike. To je pravna veljavnost, pravna gotovost, prepoved poljubnosti in napačno uporabe ali zlorabe eh, oblasti, enakost pred eh, zakonom in nediskriminacija in dostop do pravosodja, neodvisnost in nepristranskost, pošteno sojenje in seveda tudi ustavno pravo, če to obstaja v določeni državi. Ta merila spremljajo obrazložitve in z njimi bi naj razložili, kaj menimo seznamom. V teh obrazložitvah torej razlagamo, kaj mislimo seznamom in se dotikamo tudi viro, naprimer sodna praksa Evropskega sodišča, sodišča za človekove pravice, dokumenti Združenih narodov, torej pojasnimo, kaj smo menili z vprašanjem. In potem imamo izbrane standarde, seznam izbranih standardov, tudi tukaj razlagamo, odkot vprašanja prihajajo in kakšna je skupna podlaga evropska in mednarodna za ta vprašanja. Naslednja prosilnica, prosim. Merila so pravna in bi naj zajemala ustavne in pravne strukture, kot je to tolmačeno v določeni državi, zakonodajo, ki jo veljavi in sodno prakso sodišč v državi. Naprimer, neodvisnost sodstva, vprašanje bi bilo, ali so sodniki imenovani na stalni podlagi do upokojitve. To je vprašanje, ki si ga je potrebno ogledati. Potrebno si ogledati pravila države, ustavo, če to obstaja, zakonodajo, načela, sodno prakso, če to že obstaja. To je torej pravno merilo. Večina jih je takih pravnih, nekateri pa so vsebinski. In ti bi naj dopolnili pravna merila, vendar pa seznam je pravni, torej ne gremo toliko v vsebinska merila. Nekatera pa so pomembna, naprimer neodvisnost sodstva ali javnost sodstvo ima za neodvisno in kakšna, kakšno javno mnenje o možnih političnih vplivih in manipulacijah pri imenovanju in promociji eh, napredovanju sodnikov. In tukaj, naprimer, se lahko pogleda, za koliko časa so imenovani ali to stalni mandati in potem pa morda znanost, eh, javnost meni, da to ni bilo neodvisno, da ti mandati niso neodvisni in to je tudi pomembno. Zato bi potem torej to merilo tudi prišlo v igro, da bi se poglobili v analizo. Naslednja prosovnica. Za vsakega od teh meril imamo tudi vire preverbe. Za pravna merila bi bila besedila, kot so v veljavi, potem pravne ocene, Beneške komisije, nadzornih organov Sveta Evropa in drugih institucij. Za vsebinska merila pa bi imeli več virov. CPI, potem semafori pravosodja, material Agencije za temeljne pravice, pa tudi civilna družba, vse to so lahko viri. Naslednja prosovnica, prosim. Torej, zakaj to počnemo, zakaj imamo ta seznam za preverbo. Začetna točka za Beneško komisijo je bilo priznanje, da pravna država nikoli ni v polni meri dosežena. Gre za faze in postopke. Gre za uspešne ravni, ki jih potrebujemo na progresiven način. Vsaka država se premika je na poti k pravni državi. Nobena država tega nikoli ne bo verjetno po nameri dosegla, nekatere bolj zaostajajo, je pa to delo, ki teče. In zato imamo ta seznam tukaj, da imamo vprašanja, ki si jih ogledamo in gre pa samo za to, da jih potem odkljukamo. Ne gre samo za to, da preverimo vse kategorije. In če preverimo in potem gotovimo, da določena država ni pravna država. Ne, ne gre za to, gre za to, da imajo določene države pozitivne strani, pa nekaj negativnih. Ne gre za pristop vse ali nič torej. Prav tako. In gospa Mišu je to kar nekajkrat ponovila. Je ocena pravne države zelo kompleksna naloga. Odgovor na vprašanje, čeprav so parametri in merila po naravi poenostavljeni. To je poenostavljena naloga, ko dobimo torej to, ta seznam vprašanj. Vendar pa odgovori na vprašanja morajo biti obdelani na ustrezen način, na globalni način. In moramo upoštevati ne samo številke, ne samo da ali ne. Torej, ocena seznama je globalna in potrebno je upoštevati veliko število elementov, virov in prispevkov. Naslednja prosojnica. Torej, za koga? Komu je namenjen ta seznam? Beneška komisija ni pripravi tega seznama za specifičnega uporabnika. Beneška komisija bo seveda to uporabila ko bo ocenjevala pravno državo, vendar pa je ta seznam namenjen državam, institucijam, parlamentom ali komorkoli, ki želi ocenjevati raven izpolnevanja meril pravne države. Civilna družba lahko to uporablja. In kar nekaj nevladnih organizacij civilne družbe iz veliko držav nas je že popraševalo, kako bi lahko ukrepili merila pravne države v svoji državi. In to na boljši način. Lahko pa to uporabijo tudi mednarodne organizacije. In ko smo začeli pripravljati ta seznam, tega mehanizma Evropske unije ni bilo. Vendar pa mislimo, da bi lahko to tudi bilo do, zelo dobro za upravljanje naše naloge. Naslednja prosovnica, kaj je novega pri tem seznamu? Tovo merila, viri verifikacije, metode, to je vse eh, že poznano. Slišali pa smo za veliko je podatkov, gre za Evropsko sodišče za človekove pravice, Evropska unija, Agencija za temeljne pravice, ne vladne organizacije, civilna družba, torej veliko virov je, vse imamo. Vendar pa, kar se nam je zdelo, da manjka, je bil globalni pristop temeljna preverba vseh vprašanj, kaj ti ni enako, če si pogledamo samo specifično težavo, ne da bi si ogledali celotnega konteksta. In ko to počnemo, ali to vedno počnemo na enak dosleden način, ali vedno uporabljamo enak pristop, enaka merila, smo pregledni pri virih, in ko ocenujemo zakonodajo določene države, ali je te državi jasno, kaj točno uporabljamo in ali vse čas za vse države uporabljamo enaka merila. Smo, kolikor se da, objektivni. Torej, zamisel je, da imamo jasna pravila. Ko govorimo o pravni državi, v določeni državi, mora ta država vedeti, o čem govorimo, na podlagi česa bomo naredili analizo. In ta država mora potem vedeti, da smo povsod uporabljali enaka merila. Naslednja prosovnica, prosim. Novi okvir Evropske unije za krepitev pravne države. Okvir predvideva, da lahko Evropska komisija poišče na svet Beneške komisije, Evropska komisija lahko, kot se je že zgodilo, zaprosi za mnenje ali se zanaša na mnenja, ki smo jih že pripravili glede določene države. Teoretično lahko prosi za preverbo pravne države na podlagi dela, seznama za preverbo ali celotnega in potem lahko Evropska komisija to neposredno uporablja ali kdorkoli že ne da bi torej potrebovali Beneško komisijo. Naslednja poslovnica, prosim. Naj končam s tem, da ponovim, da je stotstotna pravna država utopična, nobena država tega še ni dosegla. Načeloma lahko to doseže vsaka država, vendar pa mora izpolnevanje določ pravne države biti vse čas nadzorovano. In seznam ni nekončen. končen in ne popolnoma dokončan. To bomo sedaj pripravili k malo in upamo, da bomo prinesli rezultate, ki sem jih izpostavila že prej. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Gotovo bo kar nekaj vprašanj. Tako. Sedaj pa še zadnja govornica, Julinda Pekiraj iz Birmingham Centra za pravno državo, Britanski institut za mednarodno in komparativno pravo. Nakratko bo predstavila nekatere globalne indikatorje in podala tudi nekaj primerov, tudi za nacionalne indikatorje. Mislim, da v Združenem kraljestvu in v Nemčiji večinoma. Prosim, beseda je vaša. Thank you very much for the invitation. Um, um, so the... Hvala lepa. danes bi vam rada navedla še eno dimenzijo pravne države. In to bo gotovo v naslednjih 15 letih pomembno za nas. Namreč v okviru ciljev tisočletja, kateri so se dogovorili v New Yorku, septembra 2015 na generalni skupščini. In to je torej kratek oris glavnih treh delov moje predstavitve. Zelo kratka predstavitev, zakaj so trajnostni cilji, se drugačne od tisočletnih ciljev in še prav posebno, kar se tiče 16. cilja, to je pravna država in dostop do, dostop do pravosodja. In kaj se dogaja pri identifikaciji globalnih kazalnikov, pa tudi nacionalnih in potem končno še primeri nacionalnih postopkov v Združenem kraljestvu in Nemčiji. Naslednja prosojnica, prosim. MDG in SDG. MDG 2000-2015 in potem SDG, torej trajnostni 2015-2020 cili za razvoj po tem obdobju. Najprej MDG-ji so bili celostni in so imeli tridimenzionalno razumevanje, ne samo ekonomski razvoj, šlo je tudi za družbeni in okoljski. Kot je bilo že omenjeno, je prvič to vključevalo tudi civilno družbo, z njimi smo se posvetovali in smo potem njihove prispevke vključevali tudi v končno besedilo SDG-jev. Prav tako pa je pomembno, da je to univerzalnega pomena. Ne gre samo za hitro raztoče države, gre za vse države članice Združenih narodov. In to je še prav posebno veljavno za 16. cilj, ki je del novega konteksta SDG-jev. Kot sem že omenila, gre za cilj o pravni državi in dostopa do pravosodja. In tukaj se države članice zavezujejo, da bodo izboljšale svoje sisteme v povezavi s tem. Ne govori pa samo za države razvoja, temveč tudi za razvite države. Torej Nemčija, Združeno kraljestvo lahko tudi kaj izboljšata v svojih pravosodnih sistemih in sistemih pravne države. Med novimi vidiki SDG-jev bi se rada osredotočila torej na 16. cilj, ki ima tri elemente. Najprej promocija pravne države in pravosodja za vse in učinkovite vključujoče institucije na vseh ravneh. Cilj je potem bolj natančno razdeljen v specifične cilje. in še prav posebno cilj 16.3 se loteva teme, o kateri govorimo danes. Tukaj gre za to, da države članice spodbujajo pravno državo na nacionalni in mednarodni ravni in zagotovijo enak dostop eh, do pravosodja za vse. Bilo je že omenjeno, da je pot do pravne države trajnostni, dolgotrajen cilj. In to je tu zajeto, kajti gre za spodbujanje pravne države na nacionalni ravni. Med pogajanje je, so bile formulacije spremenjene, torej gre za spodbujanje in zagotavljanje enakega dostopa do pravosodja za vse. Osredotočamo se torej na enega elementa pravne države, kot je bilo ravno kar razloženo. Gre za enak dostop do pravosodja za vse. To je ta cilj, pogajanja tečejo za to, da bi našli kazalnike za ta cilj. Kako lahko merimo, da so države zagotovile enak dostop za vse? Ta prosojnica na levi vsebuje članstvo v skupini, to je tehnični organ, statistiko še prav posebno, ki se ukvarja z razvojem kazalnikov za vsakega od ciljev, tudi za cilj 16.3. Ne vem, ali lahko preberete vse države ali vidite vse države. Zaprečujem za to, da se slabo vidi. Predseduje Združeno kraljestvo Tanzanija, Uganda, Botswana, Kamerun, Zrenorske toke Senegal, Alžirija. potem Kanada, Francija, Nemčija, Švedska, Nizozemska, ki so članice tega organa. Gre torej za tehnični organ statistikov, predstavnikov nacionalnih statističnih uradov. In pripravili so niz predlogov. Tukaj imam tri predloge. prva dva sta tista, ki sta trenutno v osnutku dokumenta. In ta osnutek dokumenta bo predstavljen Statističnemu uradu Združenih narodov marca 2016. In bo potem to posredovano političnemu organu znotraj ZN, torej državam članicam, predstavnikom vlad. žal je trend tak, da se želi oslabiti pomen teh kazalnikov, kot lahko vidimo pri prvem, se osredotočamo predvsem na kazensko pravo, torej tukaj ne zajemamo 13. cilja, dostop pravosodja za vse, tukaj ni razlike med eh, civilnim kazenskim pravom. Torej je to zelo usko usmerjeno potem tretji, nasprotno, pa je bil prvi kazalnik, ki je bil najprej predlagan in ga ZDA Kanada še vedno podpirata, tudi glavne mednarodne organizacije, UNDP, Svetovna banka in tako dalje. In to je širši kazalnik in bi naj meril razmerje med tistimi, ki so imeli spor v zadnjih 12 mesecih in so potem skušali uporabiti mehanizem za reševanje sporov na formalni, neformalni, alternativni ali tradicionalni način. Kaj bi naj ta kazalnik zajel? Ne samo administrativne podatke o tem, kako pravosodje deluje, število sodnikov, koliko časa primer traja in tako dalje, temveč tudi kar temenijo uporabniki sistema. Ne samo institucionalni vidik, torej, temveč tudi uporabniki, kaj ti govorimo o poštenosti teh mehanizmov. Ti podatki torej so lahko pridobljeni iz študij. In eh, vključili smo tudi gospodinstva, v drugih delih te raziskave v prihodnosti, zato da bi torej pridobili podatke do take mere, kot eh, je še nismo dosegli. Naslednja prosovnica, prosim. Tako se da pa na kratko dva primera. Poleg globalnih kazalnikov države in na regionalni ravni imajo svoje kazalnike, lahko jih spremajo. Modeli in postopki za prepoznavanje teh kazalnikov so različni po državah. Vsaka država ima svojo pot. Dober model je nemški model, kajti to je bolj napreden in se stoji, poleg tega, da imamo prednost na področja, imamo tudi dve ravni preverb. Najprej imamo strokovnjake v vladnem svetovalnem svetu, ki svetujejo vladi o tem, ali so politike, ki jih sprejemajo, take, da gredo v smeri uresničitve ciljev. Potem pa še parlamentarni odbor, ki vsebuje več strank in meri uspeh kazalnikov v Združenem kraljestvu, pa je to devolvirano, torej jurisdikcija v Združenem kraljestvu ima samostojne korake. V tem trenutku Wales in Škotska imata že javno posvetovanje v angliščini, ne? bolj pomembno pa je, da bi bilo potrebno tudi na ravni združenja kraljestva morda sprejeti kakšen bolj centraliziran ukrep. Hvala lepa, hvala lepa vsem govornikom. 25-25 minut imamo še na voljo za vprašanja, tako da se kar lotimo vprašanj. Gospod Engel je prvi poročevalec v senci, prosim. You, um... Hvala lepa, Klod. Verjetno imam bolj splošno vprašanje za vse, ki morda ni toliko vprašanje, je bolj ključek, ki sem ga sam potegnil iz vseh teh prizadevanj, določena kaj je kaj. Ko skušamo ugotoviti, ali določena država izpolnjuje kriterije pravne države, ki smo si jih mi zadali, je tako, kot bi skušali ugotoviti, ali Kitajska je tržno gospodarstvo ali ne. Mi imamo teh pet kriterijev in seveda imamo potem Brazilijo, Kitajsko, Indijo, ki so popolnoma drugačne države. In verjetno bomo prišli do zaključka, da pač so pravne države, zato ker moramo zaključiti, da so. Toliko tudi strani Sveta Evrope. Da, imamo standarde Sveta Evrope, vemo, da jih imamo vendar pa enostavno bi lahko imenoval šest držav Sveta Evrope, kjer mislim, da se standardi, kar se tiče pravne države, demokracije in drugih elementov, ne izpolnjujejo. So daleč od tega, kar bi lahko imeli za ustrezno, pa vseeno Sveta Evrope ni še nikogar izključil iz svojih vrst. Tudi zato mora obstajati razlog. Vedno pa se vrnem na nekaj, ko poslušam strokovnjake in to počnete profesionalno. Vrnem se na to, da torej demokracija in pravna država niste nekaj, kar bi lahko merili. Nimamo standardiziranega orodja, formule, prek katere bi lahko dokončno ocenili, da nekaj deluje ali ne. Še prav posebno v Evropi, kjer imamo mm, zelo raznolike prakse upravljene. Imeli smo diktature, nekatere bolj nedavno, druge manj. Imamo države, ki imajo tisočletne tradicije pravne države in upravljanja, ne da bi imeli pisno ustavo. Predsednik morda ve, o kateri državi govorim. In potem so še ostale, ki imajo podobno tradicijo kot moja država. Torej, strinjam se s tem, kar je dejala Granata Mingini, da torej ni bilo potrebe po predeliti pri tej zadevi in da se moramo dogovoriti o ključnih elementih. In to, tega bi se želel tudi v Evropski uniji. In sedaj se vračamo nekaj, kar so vi pozna in ostali tudi pri tem dosejo, to, da določimo, ali imamo evropski vzorec, evropsko logiko pri tem, kako se upravlja. In po mojem mnenju imamo tu nekaj preprostih elementov, verjetno tudi merljivih, vendar pa so bolj otepljivi. Namreč, da ni poljubnosti, pri tem, kar država počne, da ni korupcije, da imamo predvidljivost ukrepanja države. Elementi torej, ki državljanom omogočajo, da nadzorujejo svoje življenje. In družba in država počne to, kar misli, da počne in če mu to ni všeč, lahko to spremeni. Mislim, da bi se morali osredotočiti na to, kar se naših prihodnih okrepov tiče. Seveda semaforiji, kazalniki, seznami za preverbo, vse to lepo in prav, vendar pa zdi se mi, da je to bolj za tehnične zadeve, bolj za tehnične zadeve in ne za to, kar mi imenujemo demokracija in pravna država. Hvala lepa. Monika Benova, prosim. Ďakujem veľmi pekne uh, I will speak in Slovak language, so. Bom govorila v slovaščini, tako da prosim, da si nataknem slušalke. Toto dnešné uh, naše stretnutie považujem za... Hvala lepa. Ta današnji sestanek se mi zdi zelo dober. imamo to poročilo na lastno pobudo v našem odboru. Imam pa konkretno vprašanje. Ta teden smo imeli v parlamentu tudi novinarje iz držav članic. Imeli smo seminar zaradi migracijske krize in včeraj sem imela dvojni sestanek s slovaškimi novinarji. Dobila sem vprašanja glede ukrepov, ki bi jih lahko sprejeli v povezavi z neizpolnjevanjem pravil določenih držav članic. Zastavljena so mi bila vprašanja, kar se tiče naših temeljnih načel. kako bi lahko v povezavi z migracijsko krizo bili lahko prisiljeni k izpolnevanju pravil. Nekatere države, tudi moja, Slovaška, niso pripravljene darovati v skladu s temi načeli, niso pripravljene sodelovati pri sprejmanju odločitev, v državah članicah prihaja do razmer, ki so pravzaprav že kar mejne, kar se tiče spoštovanja temeljnih pravic. In te njihove zamisli torej, podprejo novi zakoni, ki jih sprejmejo. Kakšno je vaše mnenje in mnenje institucij, ki jih predstavljate, kar se tega tiče? kar se tiče torej držav članic, ki so članice Evropske unije, kako bi lahko te države konkretno sankcionirali. V našem odboru smo pogosto razpravljali o neizpolnjevanju temeljnih svoboščin v državah članicah. Večina izmed nas, ki smo poročalci v senci, na te teme se trajnostno ukvarjamo s poštovanjem človekovih pravic v državah članicah. Imamo dobra poročila na to temo, vendar pa seveda nočemo s prstom kazati in kriviti določenih držav. Če pa ne bomo dovolj dosledni, in sistem sankcij proti državam članicam ne bo uporabljen, če se ne bomo držali pravil, potem bomo vedno ostali samo debatni krožek, ki sicer nakazuje težave konkretnih rešitev, pa ne ponuja. Razmere, kakršne so v EU, govori se celo o koncu Schengna, govori se o novih pravilih, take razmere nas navdajajo z občutkom, da moramo tudi od naših lastnih držav članic zahtevati sistem sankcij, če se temeljnih pravic ne držijo. Um, um, Krkop, hvala lepa. Predsednik Ivan Kraši prispevek tukaj. Sedaj imamo veliko pravil, spremljan in smo foro. Ampak, seveda je to redo, ampak, ampak problem je v tem, da moramo gotoviti, kako učinkovito je vse skupaj. Na eni strani imamo soverenost držav članic in na drugi strani je potem izvajanje eh, pravnega reda skupnosti. Včasih sta ta dva v protislovju. Tukaj, v tem odboru in v parlamentu, pogosto vidimo, kaj se dogaja, tudi ko govorimo o konkretnih državah. Lahko menimo v redu, ta in ta država spoštuje pravila ali pa ne. Ampak gledajte, težko je biti čisto objektiven, kajti pogosto pač vemo, da živimo v političnem sistemu in še glede na to potem lahko dajemo določene ocene. In mislim, da nismo čisto uh, objektivni. Lahko imamo veliko takšnih uh, točkovnic, maforjev in podobno. Ampak, konec konca se lahko vprašamo, kaj pa sedaj kakšna poblastila sploh imamo za izvajanje vsega tega. Sedaj lahko govorimo o sankcijah, naprimer, ampak to pogosto potem postane zelo subjektivna razprava. In v tem odboru smo imeli takšne razprave že v preteklosti. Pogosto. Torej, ta razprava je zelo pomembna in koristna, marsikdaj, ampak mislim, da je tukaj uh, to nasprotovanje, ta konflikt, dokler ta obstaja, ne bomo ustrezno objektivni. In eh, ne vem, kako se daj naprej. Ne vem. Uh, Seveda je razprava, kot rečeno, pomembna, ampak moramo biti zelo pragmatični in realistični glede celotne zgodbe. Gospa Barbara Spinelli, naslednja, prosim. Grazie, predsednik. Ma una piccola. Hvala, predsednik. Imam krajši komentar in dve vprašanje. Najprej komentar. gospa Granata Magini je dejala, da je praktično nemogoče doseči vladavino prava v celoti. Da je to v bistvu utopija. Mislim, da je nevarno govoriti takšne stvari. Sveda je težko to v celoti veljaviti, ampak ni pa to utopično pričakovati. Utopija pač ne obstaja. Kot če bi rekli, v bistvu je utopično pričakovati reforme, in potem je to to. Potem lahko samo ostanemo pri trenutnem stanju, pri statusu quo, potem sploh ne bo nobenih resolucij, nobenih reform in ničesar. To je pač to, bomo rekli v tem primeru. In rezultat tega je potem to, da imamo v Evropi zelo pogosto kršene pravic, naprimer pri beguncih, pri migrantih in podobno. Torej, to, da rečete, da je vladina prava, pravna država, uh, utopična. To mislim, da potem pomeni, da samo promoviramo ta debatni krožek. Pravna država zahteva določeno ukrepanje. Toliko. Potem pa še dve vprašanje. Najprej gospod Mišu. Spremljanje semestra. Kot prvo, rekli ste, da tukaj predvsem želite reformirati uh, Eh, sodne sisteme po državah članicah in pa izvajanje teh sistemov po državah. Zanima me tole. Veliko študij že obstaja s tem v zvezi. Glede številnih kršitev uh, teh pravic, naprimer v zvezi z listino ali pa v zvezi z drugim členom, to smo že večkrat ugotovili v preteklosti. Torej, uh, imamo takšne študije, veliko kršitev smo že ugotovili, kaj pa sedaj? Uh, Potem še drugo vprašanje. Kakšno je vaše mnenje o opt-outu Združenega kraljestva, torej o izuzetju, ki ga zahteva Združeno kraljestvo od uh, evropskega pravnega sistema, torej od obeh sodišč na ravni EU? Ali je to ustrezno uh, preučeno? ali je to poročeno na ravni Sveta Evrope in pa EU. Še trije govorce imamo. Vsi se zelo pogosto ukvarjajo s tem vprašanjem. In prosim, če ste čim krajši, po par minut imate. Lopes Aguilar, Ana Komeš in pa Sofi, torej imate besedo. Juan Fernando kot prvi. Prosim, dve minuti, če se da ker ti potem moramo iti naprej. Ja, vem, da nas čas preganja, ampak res moramo izkoristiti to priložnost. Torej imamo tukaj predstavnico Beneške komisije in pa FRA agencije. In torej, prosilci za azil in pa standardi, to me zanima. Kako torej obravnavamo te prosilce za azil v različnih državah Evropske unije? Ali obstaja večja razhajanja in razlike pri tem, kako spoštujemo temne pravice, ki so zapisane v listini temnih pravic EU. Ali to ščiti evropske državljane, pa tudi tujce, ki želijo priti v Evropsko unijo. To velja sploh za primere, naprimer na Mačarskem ali po Španiji, na južni meji. Torej, ko gre za ta vračanja prosilcev za azil in ti v bistvu sploh nimajo možnosti, da predstavijo svoje argumente, Eh, pred določenim organom oziroma sodiščem. Hvala lepa, ker ste bili kratki. Ana, tudi te, prosim, če si kratka. Ja, seveda. Lepo je, ko slišimo o teh metodah, standardih in ne vem kaj še. Ampak, gledajte, potem moramo to izvajati v praksi, treba je gotoviti, kakšno je trudno stanje v njej in grozno je, moram reči, relativno gledano, seveda, lahko rečemo, da smo seveda lahko ponosni, gledajte, kaj smo dosegli, ampak je pa res, da to, kar se dogaja sedaj v zadnjih mesecih, je žalostno in nismo izpolnili svojih zavez in pričakovanj, ko gre za vladavino prava. Mislim, da je neprimerno govoriti o tem, da je utopično doseči celotno vladavino prava. Potem, če je to tako, potem se sploh ne bomo borili za pravno državo in za pravne predpise. Če je to pač utopično pričakovati in tega nikoli ne bomo dosegli. Mislim, da niste želeli tega reči, ampak res mislim, da to ni prava formulacija, torej reči, da je to utopično pričakovati. Glede, moja ocena je takšna, da je stvar zelo žalostna. Sama sem iz države, kjer je trojka poskrbila za več revščine in za več neenakosti. Ena tretjina naših otrok živi v revščini. To veliko pove o vzdržnosti razvoja, naprimer. In potem seveda korupcija, neenakost pri davkih in podobno. Vse to so problemi. Tukaj ne gre samo za raven držav članic, tukaj gre tudi za komisijo. Komisija v bistvu ni izpolnila pričakovanj pustila nas je na cedilu. To je politično vprašanje. Potem boj proti korupciji. Pa kje se tukaj komisija bori proti korupciji? Um, poročila v bistvu so poročila, ampak kaj pa potem, če ni nobenega ukrepanja? Kako se boriti proti nekaterim ključnim primerom, kot naprimer, uh, ko je šlo za malo državo in pa Nemčijo? Ali pa naprimer Mačarska? Kaj pa tukaj? Kaj smo tukaj naredili? V redu, temeljne pravice na Mačarskem, vemo, kako se Mačarska obnaša, naprimer, sedaj pri begunski krizi. To ni samo problem Mačarske, to vemo. Uh, kajti tam gradijo zidove. Celo predsednik Tusk je nedavno zahteval to, da se prosilce za zil zadrži, pridrži, torej pridrži. Pa še nekaj. Komisija, sve države članice, kako lahko v bistvu zatiskate oči? ko gre za um, ciljno usmerjeno ubijanje um, državljanov EU. Torej, kje je tukaj kakršnakoli pravična človeka pravice, vladnja prava? Kje? Hvala lepa. Toliko. Še Sofi, ja, naj se vrnem na temo današnjega dopodneva. Mislim, da so tukaj številna vprašanja odprta in torej, opozarjate na različne stvari. Torej, še vedno poteka predstavitev, kolegice in kolege, torej, prosim, če se čim tiše. Nima tukaj kladivca, <laughs> zato prosim, vam rečem, če se lahko čim tiše. Uh, V redu bom nadaljevala. Torej, imam pripomoč pa vprašanje. Mislim, da je bilo dobro, če se osredotočite na vprašanje in pa uh, pripombe glede kazalnikov, glede to je današnja tema. Frank Engel in pa um, kolega Kirchhoff sta nekoliko skeptična glede tega, kako razvijati te kazalce in potem izvajati te kazalce v praksi vem, da to ni ravno enostavno. To je res. Ampak pravna država in pa demokracija sta dva dejavnika, ki jo je težko uh, ustrezno količinsko predeliti. Ampak to potem še ne pomeni, da je nemogoče ali pa nesmiselno pripravljati kazalce. Kazalci, sveda, uh, so kazalci, niso neki pregovi oziroma niso neke mene točke. Mislim, da lahko merijo nekaj zelo realnega resničnega. Gospod eh, Togenburg, imam vprašanje za vas. Govorili ste o. Torej, EFRIS, torej, zakaj sploh razvijate takšne instrumente? Ali ste začeli s tem? Torej, um, se pravi, čujem, um, ker nimate veliko časa, ampak Hvala lepa. Se bomo sretočila na odgovore, ki so relevantni za ta panel. Potem se lahko pogovarjamo tudi o drugih vprašanjih, eh, ampak ne tukaj, mislim, ne sedaj. Se strinja Sofi, to, kar si prej rekla, torej vladavina prava je zelo pomembna. In Ne vem. Torej, zakaj to tako veliko počnemo, eh, zato da bi izboljšali stvari. Vem, da je tukaj veliko izzivov pred nami. Pogosto se zgodi, da izziv pride sem hitreje kot pa naš odgovor. Ampak se vendarle odzivamo pogosto, poskrbimo za skladnost eh, in potem preganjamo kršitve in podobno. Sedaj pri imigracijah, naprimer, vidimo, kaj se dogaja in vse skupaj sproti ocenjujemo in izvajamo. Potem smo tukaj slišali nekatere vprašanja eh, drugih panelistov. Dostop do sodstva, potem alternativno razreševanje sporov, potem imamo te kazalce. Ja, morda jih je treba še izpiliti, ampak ti kazalci že obstajajo pri tem semaforju, ta že velja. In to je potem tudi medsebojno primerljivo, tudi glede na ta zadnja tri leta, kjer imamo semafor gledajte, vsi verjamemo v to, da je pravna država izjemno bistvena. Sedaj smo tudi vzpostavili mehanizem za pravno državo. Ta že poteka in je veljavi, zato ga moramo ustrezno uporabljati. Torej, delajmo na tem in želim videti konkretne rezultate tega dela, seveda, kajti pri otepljivih stvarih lahko storimo več kot pa sicer. Tukaj ravno je področje, kjer moramo delati čim bolj praktično. Torej, kazalci so praktični, kot tudi vse, kar ocenimo glede pravne države. Sedaj pa moramo oditi na drug sestanek, se pravčujem, kjer moramo oditi, ampak um, nasplošno pa se vam vedno na voljo. Vem, da morate oditi. Gospod Mišel, torej, hvala lepa, ker ste tako dolgo ostali. Sedaj pa gospod Togenburg torej prosim, čim krajše. Ampak prosim, um, lahko dovolite sedaj, pa tudi potem v pisni obliki, če želite. Ja, to torej, je uh, fraj. Torej, mislim, da je najbolje, da dosežemo soglasje med institucijami in potem lahko delamo o tem, kajti baze podatkov morajo biti trajnostne in vzdržne. Uh, tudi svet Evrope in pa drugi akterje mora biti torej, tukaj zraven. Torej smo pripravljeni, ampak mislim, da je prav, da tukaj skupaj delujemo, torej, da se med institucijami dogovorimo, kaj se dogaja in torej, da vsi to podpiramo. Potem pa kazalniki. Ja, vidim to um, skepso, to, če to je samo za uh, pifla, reče tako lahko rečem. Glejte, tukaj v bistvu gre predvsem za izvajanje, ne pa toliko za spremljanje. Uh, Um, ampak gledajte, pravi nekateri. Mislim pa, da to ni tako. Kazalniki so bistveni tudi za uveljavljanje, ne samo za spremljanje. Mislim, da imamo ta letni dialog o vladavini prava in prave, da to temelji na poročanem pa na kazalnikih ter pa uh, dokazih. Potem, če to upoštevamo, potem bomo tudi uveljavljali stvari lažje v praksi, kajti enako spomeni tudi, da je treba ustrezno strukturirati razprave. In če to želimo, potem potrebujemo neke kazalnike za podlago. Uh, in hvala lepa, ker ste bili kratki in hvala lepa. Simona, torej par stavkov in potem lahko gremo še na druge odgovore. Ja, torej najprej odgovori. Torej smo par um, stavkov za konec in potem še nekaj odgovorov v pisni obliki, malo potem pomembno točko, zato se vračujem za to. Hvala lepa, zelo na kratko torej. Te ocene so seveda nujne. Uh, in se izvaja, to izvajo različni akteri. Tukaj imamo različna vprašanja, torej glede sankcij, naprimer. Najprej se upravi ocena in potem gremo naprej. Torej, ocena morda ne pomeni nalaganja kazni, e, lahko se samo izboljša situacija na različne načine, ne nujno s kaznimi. Torej, takšne ocene na podlagi objektivnih elementov, mislim, e, je nekaj zelo dobrega. Tudi pri celotnem postopku na splošno. Hvala lepa, zelo koristno je bilo to slišati. Sedaj pa še, eh, gospod uh, Begiraš, podobno kratko, če se da. Ja, zelo kratko. Torej, merljivi kazalci. Torej, s tem se želimo zapostaviti kritikam, da je pravna država nek koncept, ki se ga ne da meriti. če imamo na koncu samo politične zaveze, potem marsikaj odvisno samo od politične volje. Potem je ne mogoče vse skupaj preverjati bolj objektivno. Ampak, če imamo močne kazalnike, eh, je to laže. Torej, na koncu imamo vedno to zadnjo rešitev sankcije, to je pa še vedno možno. Torej, mislim, da je prav, da upoštevate kazalnike, kajti to so zelo pomembni kazalniki. Uh, Hvala lepa vsem, ker ste prišli, hvala lepa panelistom, pa tudi vsem eh, kolegom tukaj v dvorani za odlično predstavitev. Bomo še nadaljevali s tem delom in hvala lepa tudi vsem poročevalcem in senci, pa vsem poslancem, ki ste spregovorili. Kolegice in kolege, torej prosim, sedite, kajti gremo naprej. Torej, danes smo začeli. Um, s predstavitvijo, preden smo šli na dnevni red, torej najprej bi radi potrdili dnevni red. Torej, gremo sedaj na naš običajni dnevni red. Torej, če nihče nas pretuje, smo sprejeli ta dnevni red. Potem pa še nekaj informacij, preden gremo na glasovanje. Torej, najprej jezikovni režim. Tomače v dansko, latvično in pa galščino danes ne bodo na voljo in potem še. Eh, priporočila koordinatorov, to bomo tudi potrdili potem imenovane poročevalcev. Tukaj bom poročevalec za uh, sklep glede avtomatizirane izmenjave podatkov, glede um, avtomobilov v Latviji, torej izjemno bom prevzel to poročilo, torej sam, potem gospod Valero, bordel uh, iz zelenih, je bil imenovan za poročevalca pri mnenju, ko gre za predlog direktive, ki spreminja direktivo sveta ko gre za uh, zasego orožja. Uh, tukaj imamo pred, predpis uh, eh, 54 odbora IMKO, torej njihova zahteva je to, potem pa še imenovanje poročevalcev. Uh, tukaj imamo priporočila koordinatorjev, Laura Džija iz IFDD je bila imenovana za poročevalko, za mnenje za pripravo uh, MFF-ja. Uh, 2014 do 2020, torej omestni pregled. Um, tukaj bomo torej, kot parlament pregledali uh, komisijo. Torej, ali lahko podpirate te uh, predloge koordinatorov? Ja, v redu, torej so ta priporočila potrjena. Sedaj pa glasovanje. Najprej želim veriti, ali imate vsi kartice pri sebi. Če ne, prosim, to povedete oziroma dvignite roke. Torej, nihče ni dejal, da nima kartice. Torej, ne bomo sprejeli drugačnih glasov, torej samo elektronsko glasovanje, to je to. Imamo poimensko glasovanje, to moram preveriti iz tehničnih razlogov, torej elektronsko glasovanje. Nenavadno tiho je, ne vem zakaj, ali je to zelo pomembno glasovanje pred nami ali kako. To je naslednja točka. Ali še kdo iz druge skupine eh, pozen, samo zato, da bomo uravnoteženi. No, kakorkoli še, naslednja točka, gdje je gospodarno besedilo ki je bilo dogovoreno v medinstitucionalnih pogajanjih med institucijami, torej o PNR. Eh, poročevalec Timothy Kirchhoff, želite besedo? Torej lahko nekaj poveste? Po glasovanju, če želite. Torej, če želite, lahko to storite poznaje, gospod eh, Kirchhoff. Kolegice in kolege, torej imamo tukaj predlog eh, parlamenta in pa sveta glede uprave evidenc letalskih potnikov, ko gre za preganjanje um, boja pri boju proti terorizmu. Gospod Kirchhoff, torej v medinstitucionalnih pogajanjih je bilo odročeno to besedilo, sedaj bomo poimensko glasovali o tem besedilu, torej glasujemo. kolegice in kolege. To je izjema, sprašujem, ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 38 za 19 proti. Zdravstvo, Šana čestitke pročevalcu. Želite kaj dodati, gospod pročevalec, gospod predsednik? Eh, ne bom nikogar zadrževal, ampak želim samo eh, se zahvaliti vam in pa vsem ehm, v tem odboru, vsem kolegom v tem odboru. Ne glede na vaše stališče, to je bil zelo dolg postopek v celoti in zelo sem zadovoljen s tem rezultatom danes v odboru in to mislim, da kaže, kako veliko dela smo opravili. To je zelo kočljiva odločitev, zelo pomembna in res hvala vsem, ki ste pri tem sodelovali ali pa vsem, ki ste sodelovali, torej konec eh, glasovanja in gremo naprej po dnevnem redu. Um, Kolegice in kolege, kot sem dejal, torej gremo kar na prastanek dnevnega reda. Vem, da bo to težko potekalo tiho, ampak res prosim, če ste čim tišji, kot hajate iz dvorane, kajti gremo naprej po dnevnem redu. Torej, čim tiše bodite, kot hajate, sedaj pa naslednja točka, točka 5, eh, preglednost, eh, odgovornost in integriteta v institucijah pročevalka proti mnenju eh, Silvi Guillaume. Tu gre za predlog mnenja. Torej sedaj v bistvu uh, vse skupaj glasnejše, ne pa tiše. Torej še enkrat, gremo naprej po dnevnem redu. Uh, prejšnji marec smo imeli skupno obravnavo odboru Juri, Libe, Avko in Kont glede veš, više ravni preglednosti, odgovornosti in integritete v institucijah EU. Ta predstavitev je temeljila na proč, pročilu o sistemu v EU na podlagi dela Transparency International. Sedaj po tej predstavitvi pa odbor AFKO dela na poročilu na lastno pobudo. Gospa Guillaume je poročevalka v imenu odbora Libe pri tem poročilu na lastno pobudo in bo sedaj predstavila svoje mnenje. Torej, Silvi, imaš besedo upam, da bo sedaj tiše. Silvi, imaš besedo. Prosim, hvala lepa, gospod predsednik. Ja, vem, sveda, po tem glasovanju se stvari nekoliko premikajo. Torej, ljudje se premikajo pod vranjem. Najprej ne povem, kako je s tem mnenjem. Rok za očitev predloga sprememb odboru Libe je do 22. decembra do 12 in o tem poročilu bi lahko glasovali na odboru 25. Eh, januarja 2016. Toliko glede rokov. Sedaj pa gremo naprej, torej samo mnenje. Sveda veliko bi lahko rekli o preglednosti in nasplošno res je tukaj veliko rečenega. Več odborov torej, bi povedalo svoje mnenje, gospod Gigol v Avku, naprimer, kajti tukaj so potem še drugi uh, odbori. Um, Afko in pa Kont, um, ki tukaj povedo svoje mnenje. Sam bi se osredotočila samo na tiste stvari, ki so relevantne za naš odpor Libe. Torej, seveda uh, bom kar se da krajša, kajte vem, da nima veliko časa. Torej, nekaj konkretnih točk, uh, o nekaterih sem vas že obvestila, sploh pač vas v senci na sestanku pred par tedni. Gre za naslednje stvari. Treba je še enkrat ponoviti našo zahtevo komisiji, da se predstavi predlog revizije registra preglednosti v okviru čim širšega posvetovanja in čim bolj um, inkluzivnega posvetovanja. Potem želimo naprej tudi prositi komisijo, da nadaljuje z razpravo o tem, da EU pristopi k um, tej uh, skupini držav proti korupciji. Potem naprej, uh, leta 2016, uh, moramo že sprožiti določene kazalke, kazalnike za opozorila, potem moramo čim prej neodvisno delovati proti goljofijam eh, v škodo finančnih interesov Evropske unije. Potem naprej treba začeti z razpravami o čim bolj um, boljših določbah glede dostopa do dokumentov in potem naprej še zakonodajne predlogi, uh, tudi trialog mora biti sedaj vključeni, potem pa še bolj nasplošno. Še zelo pomemben del tega, kar tudi podpira naši poročevalci v senci. Institucije mora imeti um, na voljo ustrezne instrumente na ravni EU. Naprimer, treba ustvariti neodvisni organ um, za preglednost, treba zagotoviti ustrezna sredstva, potem je treba tudi omogočiti um, ustrezne informacije. Prav tako je treba sprejeti ustrezna proračunska sredstva in uh, tudi na tem ustrajamo. Prav tako mora biti ta instrument čim bolj dostopen za državljane, kajti tako lahko tudi zagotovimo večjo vredostojnost za naše politike. In prav tako treba pokazati državljanom, da včasih njihovi poslanci eh, tudi oklevajo, torej imamo določene dvome, tudi, tudi to je včasih možno. Gre za to, da tukaj povečamo preglednost, ampak to je samo del celotnega problema. Eh, gre za dogoročni postopek in mislim, da to pomeni, da je treba nasplošno spremeniti način razmišljanja in tudi pokazati boljši zgled. Torej, pregledno seveda je moralna odgovornost vseh poslancev in vendar mora biti to tudi razumno omejeno. Torej, še nekaj za konec. Mislim, da ne smemo imeti nekega sumničenja vseh politikov, kajti to potem lahko služi samo populistom. Tudi to moramo poštevati. V tem poročilu bomo poskušali vse skupaj čim širše zastav, zastaviti in upam, da bomo dosegli čim boljše ravnoteže za naše institucije in pa tudi za naše državljane, pred katerimi smo v bistvu odgovorni. Hvala. You, Sylvie. Uh... Hvala, Silvi. Kolegice in kolege, bi kdo kaj dodal? Roberto. Roberto. Ja, gospod Dehovski, naj prosim, da nekaj povem s tem v zvezi. Je sedaj pravi trenutek za to? V redu. V imenu Tomasa, ki je bil pročevalc v senci za EPP, bi se rada zahvalila eh, kolegici Gijom za ta predlog mnenja. To mnenje vključuje vse, kar smo se dogovorili na sestanku pročevalcev v senci, ampak eh, gospod Dehovski pa meni, da je to poročilo preveč splošno torej v interesu tega odbora, je, da imamo čim bolj močno mnenje, konkretno mnenje o tem vprašanju. Kajti tukaj ne gre samo za parlament, ampak gre za celotno delovanje institucij EU in EU celoti. Potrebujemo seveda pregledne institucije EU. Naprimer, glede lobiranja, ta registr za lobiranje potrebujemo tudi podpredsednik Timmermans je na odbor AFKO to izpostavil. Ampak ta registr je zelo kompleksno vprašanje, potrebujemo bolj poglobljeno, daljšo razpravo. Potem eh, žvižgači, gospod Tifolski pravi, da se strinjamo s tem, da sveda potrebujemo minimalne predpise za njihovo zaščito, ampak eh, je pa treba tudi ustrezno obravnavati in razpravljati o takšnih predpisih. Potem pa naprej še preglednost pri pogajanjih v okviru triloga. Tukaj imamo pismo predsednika Šulca, tam piše tako, da je trilog. Eh, neformalna oblika pogajanj, posebna oblika in ta ne sme biti predstavljena na spletu. Ampak zaradi preglednosti pa je treba se skozi spremljati tudi stanje pri pogajanjih in o tem poročati tudi relevantnim odporom. Potem je treba še govoriti o tem, da se lahko vključi tudi naprimer agencija EULIBE glede preglednosti, sploh ko gre za imenovanje in pa izvolitev direktorjev in pa namestnikov direktora oziroma strokovnjakov za takšna mnenja. Potem pa še nekaj, gospod Jehovski podarja tudi to, da skupina eh, Evropske ljudske stranke vedno želi poiskati čim boljše ravnoteže med preglednostjo in pa varstvom podatkov. In to seveda velja tudi pri tem osnutku mnenja. Hvala. Thank you very much, Roberta. Um, I have one other member. Hello, Roberta. Ah, yeah še, še Ana Gomez. Yes, this... Hvala lepa, tudi jaz pozdravljam to poročilo. Res obstajajo določena vprašanja, ker bi morali biti čim bolj specifični. S tem je povezano tudi vprašanje preglednosti interesov zastopnikov, um, zastopnikov interesov ali lobistov. Status eh, zaščite žvižgača je tudi ključnega pomena, kar zadeva dialog glede preglednosti. Ne vem, ali je to najboljši način za to, da poskrbimo, da bo to predstavljalo platformo za pogajanja. Če bomo zagotovili popolno preglednost, se bodo pač pogajanja preselila drugam. To je vidno pri številnih drugih organih. Skrbi pa me še nekaj. Namreč korupcija. Evropski komisiji sem to že večkrat predstavila, tudi Olafu in varuhini človekovih pravic. Prav tako veliko primerov sem torej že uložila in edina institucija, ki odgovarja v skladu s standardi, je varohinja človekovih pravic. Komisija je res eh, porazna na tem področju in mislim, da je to še en razlog, zakaj bi morali biti v tem poročilu čim bolj specifični. Vključevati bi morali tudi konkretne primere. skrbi me, kaj bo zapisano v naslednjem poročilu o korupciji, ki ga dobimo naslednje leto. Bojim se, da bo to sledilo preprosto prejšnjim primerom, ko smo ugotovili, da je komisija primere samo omenila v opombah pod črto, storili pa niso nič. Mislim, da je res eh, grozljivo to postopanje. Vem, da je v komisiji veliko ljudi, ki so dobri, pa vseeno menim, da nas komisija pušča na cedilu. Tako se je zgodilo tudi s prejšnjo komisijo, ampak ta žalostna dediščina prejšnje komisije se nadaljuje tudi tokrat. Gre pa torej za neukrepanje v zvezi s konkretnimi primeri korupcije. Sama pa tudi drugi komisijo že večkrat opozarjamo na to. Ampak komisija naša prizadevanja ne samo ignorira, ampak jih poskuša celo prikriti. Sprejemajo pa laži strani vlad. Hvala. Niče drug se ni javil k besedi, zato besedo spet dobi Silvi. Želiš zdaj slišati od eh, komisije, kako želiš nadaljevati? Rok za vložitev predlogov sprememb je 22. december. Izvoli. Ja, seveda to lahko strma. Bi se pa v bistvu še odzvala na to, kar so vedeli kolege. Okay, so rapporteur would also... Poročevalka želi torej slišati tudi strani komisije. Kdo bo kaj povedal? Vem, da ne želite biti podrobni, ampak uh, mislim, da je zdaj čas, da nekaj poveste. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Še enkrat povdarjam, da Junkerjeva komisija zelo povdarja vprašanja preglednosti, odgovornosti in integritete. To je bilo jasno opredeljeno tudi v političnih prednostnih nalogah gospoda Junkarja. Preglednost in integriteta, to so kompleksne teme, ki jih je treba razdeliti na različne procese in postopke. Poročevalka je omenila zelo pomembne procese na tem področju. To je seveda povezano s posameznimi točkami. Zanima nas, kako bo to vključeno v celotno poročilo na koncu in eh, komisija je seveda zavezana k temu, da vam bo dala formalen odgovor v zvezi s tem. V okviru običajnega postopka, ampak eh, zaenkrat vam želim povedati, da vas podpiramo. Podpiramo torej predloge. Ena glavnih pobud predsednika je, da bi registr preglednosti bil obvezen in da bi veljal tudi za drugi instituciji na osnovi tridelnega institut, medinstitucionalnega dogovora, ampak, kako veste, so vidiki preglednosti pokriti na drugih področjih, naprimer svežen o boljšem upravljanju ali v zavezi, da tudi v skupinah strokovnjakov povečamo preglednost in tako naprej. To je naše splošno mnenje, kar zadeva obtožbe glede delovanja Olafa. Moram povedati, da ne poznam specifičnih primerov, ki so bili omenjeni, ampak seveda, če se kdaj pojavi potreba potem, da bi ponovno ocenili delo komisije ali preučili ocene komisije, potem bomo seveda to tudi lahko storili, zaenkrat pa te obtožbe težko komentiram. Hvala. Silvi, izvoli. Ja, zelo zanimivo je to slišati. Sveda, zanimivo je ugotavljam to, da so tukaj Eh, še nekatere stvari odprte. Sedaj je treba vse skupaj spraviti v prakso, naprimer to, da se je treba nujno upisati v ta registr. Tega sicer nisem zapisala med cilje, ampak je pa to tudi možno enkrat eh, potem dodati. Potem pa še kolegice in kolegi. Torej, ja, vsi predlogi sprememb eh, so dobrodošli. Lahko potem ustrezno strukturiramo to besedilo, kajti to je v bistvu na začetku zelo kratko besedilo. Um, pač glede na omejitve. Torej, če bomo sedaj še bolj konkretni, bolj natančni, toliko bolje. Vsi predlogi so dobrodošli. Glede, tukaj gre za libe vprašanja. Tega se moramo držati. Uh, kolega Gigol je pripravil to glavno besedilo in seveda prosim, pogledajte si ga, kajti tukaj je kolega zelo konkreten. Mislim, da tam um, on res obravnava veliko uh, širših točk. Sploh, naprimer, ne omenim vprašanje uh, teh žvižgačov. Uh, kolegica Gomez je to menila. Uh, ta točka 44 se na to navezuje. Na vas opozorim na to točko. Tam je zelo precizno zapisano, zakaj gre in uh, gre v vašo smer. Pravzaprav. Potem, predlogi sprejem so dobrodošli. Prosim, če se zrečite vprašanj Libe in mislim, da je pametno, če imamo čim bolj konkretno, čim bolj točno zapisano mnenje. Hvala. To je res dober nasvet, da se držimo torej tem Libeja glede na to, da imamo tako natrpano časovnico. Hvala lepa. Hvala Silvi za to in hvala tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so se oglasili. Dobro, zdaj pa prehajamo na šesto točko. Gre za strukturirani dialog z komisarko Jurovo. Malce bomo počakali, mislim, da je na poti. Ali vemo približno, kdaj naj bi se oglasila pri nas? Kolegice in kolegi, slišali smo, kdaj naj bi prišla. Čakamo na te informacije. colleagues, the best estimate is five minutes. Pet minut, pravijo, če želite kratek odmor, si ga vzemite, se upravičujem za tole zamudo, pet minut odmor torej, vrnite pa se, če mm, želite sodelovati pri tej točki. Najlepša hvala. Estimated five minutes for the point six with the Commissioner Europa. colleagues, I'll ensure you have time for a call. Poskrbel bom, da boste imeli dovolj časa za kavo. Rekel sem pet minut. Um, colleagues, um, I had announced a five minute. Kolegice in kolegi, rekel sem pet minut, komisarka je zdaj tukaj. S kolegicam in kolegi in uh, osebjem preverjam, ali ste tukaj. Rekel sem, da lahko greste na kavo, ampak uh, jaz sem si želel kavo vendar v tej zgradbi je težko dobiti kavo v petih minutah. Vse traja vsaj 15 minut. Torej, lepo prosim, da svojim kolegicam in kolegom in ali delovnim prijateljem sporočite, naj se vrnejo. Komisarka je tukaj, pripravljena je na akcijo. Tudi ona si želi kave. Ampak, oprostite, prepozno. Vi delate za drugo institucijo, če vam bodo oni dali kavo v redu. Oprosti, vera, to je samo moj britanski smisel za humor. Bomo poskrbeli tudi za kavo, če bo treba. Dobro, začel bom. Lepo prosim pa, da poveste drugim, naj se vrnejo, kajti to je resna tema. mislim, da lahko začnemo. Vem, da je četrtek, ljudje odhajajo domov in tako naprej. Dobro. Hvala, komisarka, da ste tukaj. Šesta točka. Strukturirani dialog s komisarko za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vero Jurovo govorili bomo o več temah v njenem dosijeju. Povedali pa smo, in o tem so govorili tudi koordinatori, da bomo govorili o trenutnih razmerah, o varnem pristanu in o pogajanjih na to temo z ZDA. Zdaj bom prosil Vero Jurovo, da spregovori. Izvolite. Hvala, Klod, gospe in gospodje. V veliko veselje mi je, da sem spet tukaj, da imam z vami strukturirani dialog o različnih vprašanjih in o zadevah, ki zanimajo nas vse. Danes lahko skupaj proslavimo Mednarodni dan človekovih pravic. Gre za obletnico konvencije človekovih pravic Združenih narodov, ki je bila sprejeta leta 1950, 10. decembra. Torej. To je zelo pomembno tudi za naše delo v Evropski uniji. Kakor veste, je komisija pripravila seznam ukrepov za to, da bi podpirali pravice LGBTI, to sem predstavila tudi v svetu EPSKO ta teden in eh, seznam je predstavljen tudi na srednji strani komisije. Podpredsednik Salunoček je morda tukaj, prej je bila tukaj, morda se vrne kasneje. Dobro, lepo jo pozdravite v mojem imenu, kajti ona je. Yeah predsednica medskupine LGBTI in zagotovila nam je res eh, dobre podatke in tudi dobro smo sodelovali pri pripravi tega seznama. Ukrepi pokrivajo ključna politična področja za osebe LGBTI. To vključuje nediskriminacijo, izobraževanje, zaposlovanje, zdravje, svobodo gibanja, azil, boj proti sovražnemu govoru in kaznevim dejanjem iz sovraštva, pa tudi ukrepe na področju zonanje politike in zonanjih odnosov. Seznam imate pred seboj. Takole je videti. Dokumenti ima barvasto naslovnico. Vidite lahko, da ustrajamo pri tem, da je zelo pomembno, da svet sprejme zakonodajne predloge, ki so v pripravi. To bo zelo pozitivno vplivalo na življenje ljudi LGBTI. Med drugim menim, da je treba sprejeti direktivo o enake obravnavi. Komisija prav tako predlaga nekaj zakonodajnih predlogov na to temo, končali jih bomo naslednje leto. Mislim, da smo že dosegli dobre dogovore v zvezi s tem, s prihajajočim nizozemskim predsedovanjem. Tudi za nje bo to pomembna prednostna naloga. Izvrševanje in učinkovito izvajanje obstoječe zakonodaje strani EU bo zagotovilo prednosti in dejansko izboljšanje življenja državljanov LGBTI. V sodelovanju z državami članicami bomo tesno spremljali izvajanje zakonodaje EU, poskrbeli pa bomo, da bo načelo nediskriminacije vedno veljalo, vključno z specifičnimi vidiki v zvezi z spolno usmerjenostjo in spolno identiteto. Napredek je mogoče le, če bomo delali na tem vsi, mi bomo zagotovili finančno podporo, zagotovili bomo usposabljanje in izobraževanje za ključne akterje, ki zagotavljajo pravice LGBTI na terenu, to velja za ljudi, podjetja in nevladne organizacije. Zagotoviti moramo socialno sprejemanje LGBTI, zato je to tudi eden mojih ciljev. Malo bom sprožila kampanjo ozaveščanja do leta 2016 na to temo. Tam bomo opozarjali na pomisleke in skrbi državljanov LGBTI, pozivali bomo k strpnosti in toleranci in podarili bomo tudi prednosti raznovrstne družbe. Zato računam tudi na vas, da postanete naši ambasadori in širite ta sporočila. Reforma varstva podatkov, prepričani smo, da lahko dosežemo politični dogovor še letos. Ta teden nas čakajo pomembni trialogi in želimo se zahvaliti gospodu Albrehtu, gospe Auristin in poročevalcem v Senci za njihovo delo. Dobro ste delali in eh, zahvaljujoč vašemu delu in delu predsedovanj v svetu torej luksemburškemu predsedovanju, pa tudi drugim predsedovanjem, lahko rečemo, da bomo prišli k malo do želenega rezultata. Z zaključkom reforme varstva podatkov dejansko pišemo zgodovino, kajti tako bomo omogočili digitalnemu skupnemu trgu, da bo zaživel, imeli bomo skupna pravila za vso Evropsko unijo in to bo ključnega pomena za gospodarsko rast, oblikovanje delovnih mest in tudi za konkurenčnost Evrope v globalnem gospodarstvu. Nova pravila bodo spodbojala tudi zaščito temeljnih pravic in zaupanja potrošnikov. Zaupanje potrošnikov in gospodarska rast gre sta z roko v roki. Dogovori, ki so bili doseženi na trialogu, bodo zagotovili učinkovito zaščito posameznikov v smislu varstva podatkov, prav tako pa bodo podjetja lahko v celoti izkoristila možnosti digitalnega gospodarstva, tako da bomo razvili tehnologije, ki so prijazne do zasednosti. Tako imenovana direktiva o policijskih silah. Tudi to je ključnega pomena za varnost. Skupna pravila o varstvu podatkov bodo organom pregona in pravosodnim organom omogočala, da bodo bolje sodelovali med seboj. Dogovor na tem dosjeju je zdaj še bolj pomemben, kajti bili smo priča grozljivim terorističnim napadom v Parizu. Zdaj pa še pogovori z ZDA o obnovljenem sporazumu v zvezi z čezatlantskimi prenosi podatkov. Pogovori se nadaljujejo in moj cilj je naslednji. Želim si, da bi imeli strukturo za bolj robustnim sistemom nadzora in pregleda. Postavili smo si ambiciozno časovnico za zaključek pogovorov in optimistična sem, da bomo to lahko dosegli, če se bodo seveda obdržali ustrezni standardi. Američanom vedno povdarjam naslednje. Na zadnje, ko sem bila v Washington DC-ju novembra. Namreč, trdno moramo delati skupaj, da bomo res zadeli dobro ravnotežje. Američani morajo razumeti prožnost in ustvarjalnost, zato da bodo našli učinkovite in verodostojne rešitve. Nov dogovor mora biti stabilen in trajnosten. To smo dolžni svojim državljanom in podjetjem. Govorimo o tem, kako bi lahko oblasti za varstvo podatkov v Evropski uniji bolj učinkovito vključene v spremljanje skladnosti z novimi pravili sodišče je potrdilo vlogo teh organov v sodbi oziroma zadevi Šrems. To lahko zagotovimo z nacionalnimi DPI ali pa z Zvezdno trgovinsko komisijo ZDA. Tudi oni so odgovorni za izvrševanje tega dogovora. Zagotoviti je treba ustrezno sodelovanje, končni rezultat pa mora biti učinkovit nadzor in možnost, da bodo državljani EU dobili možnost, eh, da se obrnejo na sodišče, če bo to potrebno. Prav tako je treba zagotoviti, da se dostop do teh podatkov omeji samo na tisto, kar je nujno. Zagotovili bomo omejitve in varovala, prav tako pa bomo zagotovili podatke o nadzoru, pravosodnem nadzoru in mehanizmih pravnih sredstev. To še posebej velja za državljane EU. V tem kontekstu moramo pregledati in posodobiti poročanje glede preglednosti, še posebej kar zadeva zahteve javnih organov, zato da pokažemo, da načeli nujnosti in sorazmernosti veljata tudi v praksi. Vsak nov dogovor bo predmet letnih pregledov in spremljanja. Glede na to, da smo 13. novembra bili priča napadom v Parizu, je komisija v, v spredju med tistimi, ki se borijo proti pranju denarja, ki izhaja iz terorističnih dejavnosti. Četrta direktiva proti pranju denarja nas čaka, imamo pa tudi uredbo na tem področju, zato imamo na voljo orodja, s katerimi lahko sledimo milijardam evrov, ki izhajajo iz kaznevih dejanj. Prav tako lahko sledimo finančnim tokovom, ki podpirajo teroristične skupine in njihove dejavnosti. Zato moramo poskrbeti za hitro in učinkovito izvajanje in prenos te direktive. Države članice pa so se strinjale, da bodo pospešile njeno izvajanje. Zato predlagam, mm, da ugotovimo, kakšne dodatne ukrepe bi lahko sprejeli, zato da bi spremljali financiranje terorizma. Mislim, da bi morali prav tako ukrepiti sodelovanje z mednarodnimi partnerji. V kontekstu agende za varnost bomo pospešili tudi delo v zvezi z ECRISom. Gre za registr kazenskih datotek oziroma kartotek evropskih državljanov. ta sistem bi lahko razširili tudi na državljane tretjih držav. To bi bil pomemben način za učinkovit eh, boj proti mednarodnemu kriminalu, naprimer proti terorizmu. Prihajajoče nizozemsko predsedovanje napreduje v zvezi s tem dosejem, k temu se bomo vrnili na prvem zasedanju sveta po novem letu. Prav tako napredujejo pogajanja o uradu Evropskega javnega toživca. Uporabila bom kratico IPPO. Države članice so se dogovorile o revidiranem besedilu v zvezi z določenimi določbami o IPPO, vključno strukturo, pristojnostmi, ukrepi za preiskav in postopkovnimi pravicami. Vendar nič ni dogovorjeno, dokler ni dogovorjeno vse. Odločena sem, da bomo oblikovali neodvisen in očinkovit EPPO leta 2017, prihajajoče nizozemsko in slovaško predsedovanje bo po mojem mnenju še pravočasno zaključilo pogajanja. Podariti želim še enkrat, da ima parlament zelo pomembno logo v zvezi z IPPO. E Prisluhnila sem pomislekom Evropskega parlamenta, pa tudi nacionalnih parlamentov v svojih umestnih poročilih, ste jasno povedali, kakšno je vaše mnenje in pozdravljam vaše delo. Vem, da imate zelo dobro oblikovano stališče v zvezi z IPPO, direktiva za boj proti koljofijem. Najti moramo kompromis v zvezi z vključitvijo DDV. Vrniti se moramo za pogajalsko mizo in podariti moramo pomen zadeve Tariko Vključenje ali izključitev DDV-ja bi predstavljala korak nazaj za obstoječo zakonodajo. To bi šlo tudi v nasprotju s tem, da si želimo okrepiti raven zaščite finančnih interesov Evropske unije. Kar zadeva pravosodno sodelovanje, tukaj želim povdariti, da bi države članice morale bolje izkoristiti zmogljivosti in orodja Eurojusta, naprimer, spodbujanje in podpiranje preiskav, raziskav, skupnih ekip za preiskave ter sodelovanjem s tretjimi državami, naprimer države Zahodnega Balkana. Na koncu pa še postopkovne pravice. Veliko napredka smo dosegli na področju postopkovnih varoval za otroke. Pripričana sem, da bi pogajanja lahko zaključili do konca letos. Globalen dogovor bo zahteval uravnoteženo besedilo v zvezi z pomočjo otrokom strani pravnika. To je ključen element te direktive in to je še posebej pomembno za otroke, ki se jim oduzame svoboda ali kjer bi se jim lahko oduzela svoboda v smislu sankcije. Omejitve morajo biti čim ože in tudi jasno opredeljene. Zelo pomembno je, da komisija v bližnji prihodnosti doseže dogovor tudi o direktivi o pravni pomoči, zato da bo pravica do pravnika dejansko veljala. Direktiva o pravici do pravnika ali odvetnika bo morala biti prenesena do 27. novembra 2016. Če tega ne bo dopolnjevala trdna pravica do pravne pomoči, obstaja tveganje, da bodo pravice, ki so tam navedene, ostale samo črka na papirju. Da bi spet začeli pogajanja, bo sta morali biti tako svet kot parlament prožna. Pogajanja o konkretnih določbah v zvezi z direktivo, kakor je predlagal poročevalec De Jong, se morajo začeti. Komisija je pripravljena govoriti o predlogu, ki ga je podal Evropski parlament, da bi razširili področje uporabe v zvezi z direktivo o pravni pomoči. Poročevalec je naročil presoje učinka in komisija upa, da bo to poročilo na voljo čim prej. Hvala. Thank you very much, Commissioner. Hvala lepa, gospa komisarka. Veliko ste nam povedali, ne bom dolgovezil, kar takoj bom dal besedo poslancem. Začela bo gospa Holmajer, ki je ni. No, se bo vrnila. Kakorkoli že, glasovali smo in uh, ljudje so potem zapustili dvorano in tako naprej. Vsi boste dobili besedo. Kakorkoli že, Birgit Sipel je tukaj, izvoli.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 Gospa Jurova je rekla, da bi države članice morale bolje izkoristiti Europol in tudi Eurojust, zato da bi bolje sodelovali. Še posebej, ko govorimo o naslednjem. Še posebej, ko govorimo o korupciji in zlorabi evropskih sredstev. V zvezi s tem želim tudi povdariti pomen močne vloge Evropskega javnega toživca. Vem, da obstajajo težave v državah članicah. Vendar veliko dela se opravlja v državah članicah, pa vendar je na tem področju veliko težav. Zloraba dolgoplačevalskega denarja je velik problem. Poskrbeti moramo, da ne bomo imeli kar nekega IPPO-ja brez pristojnosti, ampak da bo to urad, ki bo imel dovolj pristojnosti, da bo lahko ukrepal. Na kratko želim povedati tudi, da sem zelo zadovoljna, ko slišim, da se sodeluje na področju kazenskih postopkov v zvezi z. Eh, oziroma kazensko-pravnih dosijejev ki so v pripravi, torej pravice otrok in tako naprej. Izvesti moramo presojo učinka, zato da bomo videli, kje smo, kje so vrzeli in kako lahko nadaljujemo z državami članicami. Zanima me nekaj v zvezi z varnim pristanom. Problem, ki ga imamo, je naslednji. Pogajamo se z nacionalno ravnjo, ampak obstajajo različna pravila, na nacionalni ravni in zvezdni ravni v ZDA. Zanima me, kako lahko poskrbimo, da bo ustrezna raven zagotovljena na vseh ravneh upravljanja in katera raven prevlada. Ko bomo sodelovali z ZDA, moramo torej vedeti, kje smo. To se navezuje tudi na problem, kako zagotoviti ustrezen nadzor da bodo vsa podjetja in vsi akteri dejansko ravnali v skladu s pravili, ki jih sprejmejo. V zvezi s tem me tudi zanima, ali lahko poveste, kakšna je časovnica, kdaj bi dogovor v zvezi s tem lahko dosegli. Hvala. Hvala lepa, Birgit. Naslednji koordinator pa je gospod Krkop. Prosim. Hvala lepa samo dve, tri kratke točke. Ker nimamo direktive o LGBTI, kakšne ukrepe lahko komisija izvede, da zajamči pravice brez zakonodaje, to je prvo vprašanje. Potem uredba o varstvu podatkov. Tukaj me skrbi, da smo morda žrtovali kakovost zaradi hitrosti, še prav posebno, kar se tiče MSP-jev. In zanima me, kako misli komisarka pomagati podjetjem pri izvedbi te zakonodaje in potem še v imenu kolegice Makovej. Rada bi vedela več o trenutnem stanju, o pogajanjih, o EPPO po zadnjem svetu. Želi povprašati o nacionalnih povezavah in priznavanju preiskovalnih ukrepov kjer bo evropski tožilec dejaven, kaj počne Evropsko sodišče, da bi zajamčilo, da bo evropski tožilec resnično učinkoviti neodvisen organ. Um, Hvala lepa, naslednja je gospa Sargentini. Hvala lepa. Se upravičujem, da sem bila pozna, tako da ne bom kar tako metala vprašanj imam eno specifično vprašanje, o katerem želim govoriti. To je to, tale brošura, ukrepi za spodbojanje enakosti LGBTI strani komisije. V imenu kolegice Uldike Lunaček bi radi vedeli, kako naj razumemo ta naslov, torej seznam ukrepov. Koliko to razumemo, to ni obvezojoče za celotno komisijo morda samo za komisarko. Radi bi torej vedeli, kaj točno to pomeni, kakšen je status. In potem drugič, kako natančno se bo odvijalo poročanje na tem seznamu ukrepov, kako pogosto, kako pogosto, o čem komu. Za nas zelene je zelo pomembno, da napredujemo na področju enakosti LGBTI. Um, da pa gospod Koraca Bild, prosim. Star. Hvala lepa. Najprej naj se zahvalim komisarki za odličen dialog in sodelovanje z njo in zato, da je bila vaš čas nam na razpolago. Drugo vprašanje. Resnično želim čest, čest, čestitati za poročilo o seznamu ukrepov za enakost LGBTI. Še prav posebno omenjate direktivo o enaki obravnavi. Sem pa čakal senci za ELS in to je torej protidiskriminacijska direktiva, ki je kar nekaj časa že blokirana v svetu. Veseli me, da ste tu zapisali, da boste storili vse, kar je potrebno, da bi obšli sedani politični odpor. Ste lahko bolj specifični, kaj mislite storiti na tem področju? Najverjetno je, torej, da so stroški pomembnejši od eh, boja proti diskriminaciji v svetu. In potem varni pristan, omenili ste ga, zelo sem bila razočarana glede izjave Timmermansa in vaše izjave po sodbi sodišča. Ni celotna Evropska unija kot Snowden. Imamo tisoče podatkov, in podjetij, ki jih obremenjuje pomankanje zakonodaje. In to onemogoča prost pretok podatkov in to je seveda eden od treh stebrov, ki jih imamo. Torej, seveda se zazemo za vasto podatkov, vendar pa potrebujemo hitro tudi pravno gotovost. Potrebujemo nekaj več kot samo smernice, ki so bile izdane strani komisije še mislim, da 6. novembra. Upam torej, da bomo pognali pogajanja in gre tudi za prost pretok podatkov. In potem tretje vprašanje. Dostop do javnih dokumentov. Kot veste, pripravljamo poročilo o izvajanju uredbe iz leta 2001. Sem poročal v senci za ELS, ampak spet. Nova uredba, ki bi naj nadgradila prejšnjo, ko bi imeli več preglednosti za državljane pri delu Evropske institucije in tudi tu je vse blokirano. Prosim vas, če poveste, kaj nameravate storiti za to, da bi se to deblokiralo večinoma v svetu, pa tudi pri komisiji. Potem otroci. Veseli me, da ste omenili pomen pomoči odvetnikov otrokom, poročilo Kiniči. Naj vas spomnim, da je parlament zahteval novo agendo na temo otrok. Kajti 2014 se je prejšnja iztekla, komisija pa je dejala, da nove agende ne bo. Zato vas torej prosim, če poveste, kakšno delo, ukrepe, zaveze boste predlagali za naslednjih, za naslednjih pet let, da bomo imeli neko strategijo racionalizacije pravic otrok na strani komisije. Hvala lepa. Um... Hvala lepa. Gospod Lopez Aguilar. Thank you, chair. And thank you, of course. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, komisarka Jourova, da ste prišli k nam, da ste prišli za ta strukturni dialog. Hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da se z vami pogovorimo in da resnično izvedemo dialog v praksi. Kaj želim povedati? Povezano je s pripombo, ki ste jo podali o trenutnem stanju direktive PIF, torej zaščite finančnih interesov Evropske unije. Podali ste zelo kratek pregled zadnjih razprav, ki so bile na svetu PNZ pred nekaj dnevi, vendar pa rad bi vedel, kakšen bo časovni razpored, kako bo vse skupaj načrtovano, da bi vse skupaj spet zagnali, deblokirali in delo dokončali. je tudi to, ta spor glede DDV. Po enem od primerov pred Evropskim sodiščem mislim, da je ključnega pomena, da najdemo pravo ravnovesje, da svet in parlament najdeta skupni jezik in da bomo potem resnično razumeli DDV kot vir za proračun Evropske unije, ki ne prevzema pooblasti držav članic, kar se tiče fiskalnih zadev. In še ena točka. To je porast antisemitizma po Evropi in to nas skrbi. Sveto vse nas, ki nas skrbi razvoja demokracije. Po EU, antisemitizem na mačarskem, specifično mi povejte, ali ste slišali za tale primer. Sem namreč predsednik delovne skupine za boj proti antisemitizmu in obvestili so nas o mačarski vasici Seget Feherbari. Oprostite za izgovorjavo ampak gre za to, da bi naj postavili spomenik Barinu Homnu, nekdanjemu ministru mađarske vlade v 30-40 letih, ki je aktivno uveljavljal proti judovske zakone in je bil tudi odgovoren za deportacijo 100 tisočev mađarskih judov med holokaustom. Ste slišali za ta primer? In če da, ali vas skrbijo takšna vprašanja, še prav posebno v okviru zadnjih razprav, ki smo jih imeli na plenarnem zasedanju v Strasburu, glede razmer na mađarskem in ste dejali, da mađarska, evo, eh, prosite, da Evropska komisija ne razmišlja več o aktivaciji mehanizma za spoštovanje pravne države. Ko bi potem lahko pregledali, kakšno je stanje demokracije, kar se tiče vrednot in človekovih pravic po državah članicah. Hvala lepa. Thank you, um, next... Hvala lepa. Naslednji pa gospod Boni. Thank you, Mr. Chairman, thank you. Hvala lepa. Predsednik, hvala lepa komisarka za vašo obsežno predstavitev trenutnih dejavnosti komisije. Nekaj vprašanj imam. Najprej, to je povezano s pospeševanjem dela glede nove formule ekrisov, kakšen je časovni razpored glede tega, potem pa varni pristan. po vašem mnenju, katere so ključne, najpomembnejše točke, težave pri dosegi dogovora o varnem pristanu ZDA in vprašanje povezano s tem, ali imate rezervni scenarij, da bi se izognili slepi ulici po koncu januarja, ko pač imamo čas do konca januarja, kaj to pomeni, kaj to pomeni za podjetja in kaj to pomeni za pretok podatkov. Tretje vprašanje. Strinjam se s predlogom gospoda Krkopa. Se zazemam za to, vendar pa potrebno je začeti delo glede izvajanja, kajti kakovost GDPR bo odvisna od evropske podpore in tudi podpore držav članic. In še zadnje vprašanje, ali komisija spremlja razmere na polskem, žal se je začel nov fenomen, kar se tiče kršitve demokratičnih pravil in pravil pravne države postopno, mislim, da bo postalo pomembno, da bomo to vprašanje spostavljali tudi med kolegi na evropski ravni. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Boni. Komisarka, želel sem tudi poprašati po varnem pristanu, vendar pa sedaj glede na to, kar je dejal gospod Boni in tudi kar je dejala gospod Zipel, lahko odgovorite, prosim, Vem, da ste že poročali o tem, da smo že imeli poročila o vaših sestankih v ZDA in to je bilo v kontekstu pojava terorističnih vprašanj, ko se je vse skupaj torej otežilo. Glede na to, kar se je zgodilo pogled nazaj, zavedamo se v odboru pomena tega sporozuma, veliko jih je podrobno vključenih v to, lahko podate pregled na tem, kdaj bi se pogovori zdaj lahko končali. Vem, da torej se vedno znova vračate k partnerjem v ZDA, torej kdaj bomo dobili novi predlog. Vemo, kako zapleteno je, vendar pa im, ali imamo kakšen, kakšen koli časovni razpored na to temo.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 o zaščiti oziroma pri zaščiti spolne identitete. Kaj komisija počne za to, da vzpostavlja takšno zaščito, me zanima. Potem drugo vprašanje. Eh, Romi oziroma tudi retorika in pa ukrepanja proti Romom, ali bo komisija spremljala to področje, torej, da takšne ukrepanje ne bo del nacionalnih strategij, kajti to je zelo občutljiva zadeva. Pa še nekaj drugega bi rada omenila, kako se bo skupnost odzivala naprimer na kaznjiva dejanja iz sovraštva. Hvala. Okay. Thank you, Soraya. Um... Hvala lepa, Soraya. Še kdo? gospa Sipr je to že omenila tudi sam. Nekoliko nenavadno jutro dopoldne je, ker smo že predtem imeli glasovanje, pa tudi nekaj odmorov je bilo. Seveda je tudi četrtek, nekateri so že odšli. Nedvomno pa se bodo kasneje še vrnili. Se upravičujem za to in upravičujem se kolegom, ki so tu. Kakorkoli že, kolegi, ki so tu, so imeli več možnosti, da zastavijo bolj podrobna vprašanja. In to je seveda nekaj, česar običajno nimamo. Prosim. Enkrat spremembo nimate časovnega pritiska in si lahko zamete več časa za odgovore. Prosim, torej. Then uh, that is the issue that you have something to say. So <laughs> I hope I do. I mean, you don't have to rush imam kaj zapovedati. Si bom vzela več časa. Ja, seveda nisi potrebno izmišljati stvari, pravi predsednik. Samo želel sem omeniti, da ste običajno pod časovnim pritiskom, sedaj pa ne. Danes je to nekoliko nenavadno torej. Ja, hvala lepa. Veliko časa imamo, to je resnično zelo dobro. Morda bi lahko bili bolj interaktivni, ker to bi naj bil dialog. Da, seveda, če imate kakšno dodatno vprašanje, prosim, pravi predsednik. Naj se najprej odzovem na to, kar je dejal gospod Lopes Aguilar o tem, da prihajam sem in se z vami pogovarjam. To je seveda del mojega dela. Moja dožnost je, da sem odgovorna parlamentu in štiri odbore pokrivam. Odbor Libe pa se ukvarja zelo zahtevnimi vprašanji in izzivi sedanjega obdobja. To ni delovanje kot običajno. Smo v obdobju, ko se soočamo z veliko krizami, ki prihajajo od zunaj, kjer nimamo torej stotstotne pristojnosti, da to razrešimo. Samo s pametnimi zunanjimi politikami lahko zmanjšamo škodljivi učinek na Evropo imamo pa veliko težav tudi znotraj. In to je to, o čemer se moramo pogovarjati tukaj. Eno ključnih vprašanj je konflikt temeljnih načel, pravica do svobode in eh, pravica do varnosti. In to je seveda podstava varnega pristana in tudi nekaterih drugih politik. In potem gre za ključno vprašanje, kako ustaviti vedno večjo nestrpnost v družbi. Preživljamo zelo težko obdobje, ko vidimo ljude, ki zapuščajo Evropo, ker se ne počutijo več varni. Koliko jih je zapustilo Francijo, številke sem si ogledala zadnjič. Vidimo grozovite fenomene sovražnega govora na spletu, In tudi tukaj gre za konflikt načel. Internet, fantastično inovativno orodje za uveljavljanje pozitivnih elementov za ljudi, se sedaj uporablja v take grozovite namene. Sovražnim govorom spodbujajo k nasilju in zločinom. In tukaj moramo biti odločni in moramo potegniti črto med svobodo izražanja, ki jo je potrebno seveda uveljaviti, in potrebo po ukrepanju, kajti sovražni govor, spodbujanje zločinom in nasilju, tega se ne sme tolerirati. In seveda vsak izmed nas ima to težko vprašanje, s katerim se ukvarja, torej pravica do varnosti in pravica do svoboščin. Če bi se trije pogovorili o tem, bi seveda že verjetno prišlo do spora. Torej, predstavljamo si, da se, da se moramo dogovoriti o tem v EU in mi smo tisti, ki potegnemo črto. In to je zelo velikanska odgovornost, še prav posebno po terorističnih napadih. gre tudi za nekaj, kjer moramo doseči dogovor z ZDA, ki imajo popolnoma drugačno razumevanje zasebnosti in varnosti. Popolnoma drugačna filozofija. Seveda, govorim povezavi z varnim pristanom. Ta gospod Lopes Aguilar, vesela sem, da sem tu, kaj ti tudi vi mi morate povedati več o teh težkih vprašanjih, kako vi to vidite kako bi to, te težke odločitve torej, ne ležale samo na plečih komisije. To mora biti kolektivno delo. Zato, da sprejmemo prave odločitve v teh zahtevnih časih. In seveda želimo biti pri odločitvah pravi, že tako na začetku ne želimo se vračati k temu še kasneje. Se pričujem, da sem toliko časa porabila za vod, sedaj pa vaše vprašanje. Ja, običajno vam ne dovolimo to, kar zavesti, sedaj pa ste dobili to priložnost. Da, zdelo se mi je potrebno, da začnem s tem, kaj ti želela sem izpostaviti, kako pomemben je ta dialog zame. Zahvalili ste se mi namreč, da sem prišla, vendar pa to je pomembno tudi zame in za mojo ekipo ki obdelujeta vprašanja. Gospa Zipl, vprašanje Eurojusta. Da, to je naloga za komisijo, za me, da imam dialog s predsednikom Eurojusta in da si ogledamo, kar sta široko porabo, možnost uporabe te agencije. Govorimo o bolj učinkovitem mednarodnem delu, delo znotraj EU, pa tudi osredotočanje na tretje države, na Zahodni Balkan, države Mina in na Turčijo. Tam moramo sodelovati, kajti to je ključno. Ključnega pomena je, da v teh tretjih državah se uspešno borijo proti organiziranemu kriminalu, kajti sicer ima to posledice za nas, za našo varnost. Eurojust mora biti okrepljen nekaj pozitivnih premikov, krepitev proračuna je že in tudi osebja za naslednje leto in s tem moramo nadaljevati. Kar se tiče evropskega toživca, to je bilo vprašanje gospod Zipr, pa tudi vprašanje gospoda Krkopa. Združila jo bom torej. Zagotoviti moramo, da stalnim razvojem predsedstev se pristojnosti ne bodo zmanjševale, tako da bi na koncu potem spostavili Evropsko institucijo, ki bi bila šipka, impotentna bi celo dejala in draga. In to ni moj namen. Verjemite mi, vsakih šest mesecev po predsedcih to ponavljam, kajti slabitev kompetence evropskega težilca, prekritične mase. To se ne bo zgodilo samo z enim elementom, to se bo zgodilo postopno prek majhnih predlogov sprememb, ki se predlagajo in temeljijo na predlogih držav članic. Nekatere si sploh ne želijo urada evropskega tožilca. So odločno proti, drugi si želijo nacionalne povezave in o tem je popraševala tudi gospa Makovej. To se jim zdi najboljša možnost. Evropski urad tožilca mora biti neodvisen, odločen. To ne sme biti monstruozna mašinerija, ki bi potem kazenske preiskave vodila deset let in bi osumljenci potem toliko časa čakali, glede na to, da je potrebno dosje prevesti in podobno. Potrebno je spostaviti urad, ki bo koherenten, kot okvirni postopek z nacionalnimi kazenskimi postopki. Kaj moramo storiti? Najti model, ki se ne bo dotikal posameznih sistemov kazenskega prava po držav članicah. To nam ne bi uspelo storiti, kaj ti sistemi so raznoliki. Imamo držav članice, kjer imamo preiskovalnega sodnika. Potem imamo sisteme, kjer takega sodnika nima imajo pa druge specifične ukrepe za preiskave, za postopkovne pravice in tako dalje. Potem je še ena posebnost transakcije. To je tudi zelo zanimivo, če si pogledamo, kje smo v EU glede transakcij. To je metoda za nekatere manjše prekrške, kjer se lahko plača za to, da ustavite preiskavo. Moj profesor kazenskega prava je imenoval to privatizacijo kazenskega prava. Veliko je kritik. V veliko držav članicah ta možnost obstaja, da si plačamo za izuzem iz preiskav. Druge države tega nimajo in seveda to predstavlja težave, te razlike. Lahko bi še nadaljevala. To je težaven proces. Seveda bo vse dogovorjeno šele na koncu, ko bomo se dogovorili o vseh členih. V dveh državah članicah, na Portugalskem in Sloveniji, obstajajo ustavne težave, tako da imamo težave z do 16 členi ker preiskovalni sodniki ne smejo dobiti navodil koga drugega in seveda Evropski tožilec bo dajal navodila. Tako želimo torej ponazoriti, kako se ukvarjati s temi podrobnimi tehničnimi zadevami. Vendar pa moramo zagotoviti in ohraniti celovit model urada tožilca, da bo to ostalo dosledno. Seveda imam še polno glavo informacij po zadnjem svetu PNZ. Veliko je bilo ministrov, ki so želeli zmanjšati pristojnosti urada in tega jim ne smemo dovoliti. Nasplošno pa v svetu vidim odločno podporo za vzpostavitev učinkovitega odločnega urada naslednje leto za boj proti kriminalu, proti finančnim interesom Evropske unije. In gospod Lopes Aguilar, to je ta most k DDV-ju. Sedaj bom malo skočila. DDV mora biti vključen v direktivo o boju proti prevaram in boj proti prevaram DDV mora biti zajet tukaj bo šlo za prekrške, ki jih bo preiskoval evropski tožilec. Primer Tariko je pomagal pri podpori našemu stališču, da moramo DDV vključiti. Kje smo v svetu, to je težko vprašanje, kar se tiče pristojnosti ministrov. Kot veste, smo se o tem pogovarjali na PNZ, vendar pa pravosodni ministri pravijo, pa saj gre za vprašanje ministrov za finance. In pravijo, da je težko seveda zoprstaviti se finančnim eh, ministrom v določenih državah članicah. Ja, lahko si predstavljam, da je to težavno. Skušali bomo torej prepričati pravosodne ministre, da naj spremenijo stališče, da bi DDV torej vključili. Zadnja razprava je bila zelo kratka, prejšnji četrtek, petek, prejšnji teden vrh PNZ, smo samo odprli to vprašanje, povzeli, ki smo in strinjali smo se, da bomo številke za urad za to žilca, glede praga za prekrške, ki bi jih naj preiskoval ta urad, znižali. Pogledati si moramo torej kazensko-pravne statistike kolikor vem, če bi prak bil pri 100 tisoč evrih za čez mejne resne zločine, bo Evropsko tožilstvo imelo preveč primerov. Potrebno si je ogledati celovite številke za vseh držav članic glede teh statističnih podatkov, koliko primerov letno bo imel urad na plečih. Moja taktika pa je, da Najprej skušam vključiti DDV in resne zločine, čezmene zločine, pod urad in potem to uveljaviti eh, prek direktive za boj proti prevaram. Nizozemsko predsedstvo se je strinjalo, da bodo delali na tem. Za nizozemce to ni enostavno, ker ni bilo prav pozitivnega pristopa do tega vprašanja. Ampak z nizozemskim ministrom, smo dosegli dogovor, da se bomo na to vrnili na naslednjem svetu, ko bomo imeli številke in ko bomo sposobni bolj realistično si ogledati vse, kar je povezano s prevarami glede DDV. Zdaj pa varne pristan. Tukaj smo slišali neko vprašanje v zvezi s to točko. Gospa Sipel, ja, poprašali ste o sodelovanju v kazensko-pravnem sistemu. No, to je zelo pomembna tema za naslednje leto. Namreč, kako elektronsko komunikacijo uporabljati za hitrejšo izmenjavo informacij med organi pregona v državah članicah. Sedaj imamo medsebojno pravno pomoč, to je dolg in okorn postopek in sedaj je treba poskušati ugotoviti, kako uporabljati sodobno tehnologijo za bolj učinkovito in smotrno sodelovanje med državami članicami. Prav tako sem se tudi z američani pogovarjali ravno o tej točki, torej, da moramo hitreje izmenjavati te informacije med nami, ko gre za kazensko pravne sisteme oziroma v te namene preiskav. Potem varne pristanje. pravni red, kako preverjati izpolnjevanje tega reda in časovnica, tudi Klod Moraz je poprašal o tem. No, to je precej težka zadeva pri varstvu podatkov. Glede, kot sem že prepovedala, je stvar v tem, da moramo tukaj presoditi med dvema načeloma. Naprimer, na eni strani imamo uh, varstvo zasebnosti, na drugi strani pa varnost. Tukaj pri varnem pristanu pa je zraven še gospodarstvo, torej imamo trikotnik treh točk. Tudi vi ste to menili, mislim, da je gospa Koraca Bilc to menila, kajti govorili ste o podjetjih in pa o pravni gotovosti oziroma o negotovosti po takšnih sodbah sodišča. Prav zato je to zelo težaven projekt, lahko rečem. Bila sem v Washingtonu in ti pogovori so bili kar uspešni in na koncu sem si ustvarjala vtis, da se tudi njim zdi, da moramo hitro ukrepati. Prav tako se bila zelo jasna. Vedno in posod, da če bomo imeli nov varni pristan, potem to mora biti enostransko odločitev Evropske komisije. In tega kolegiju ne bo predlagala, če ne bom prej um, gotova, da lahko izvajamo sistem, ki se imenuje uh, zaupa in preverje. Če si pogledamo ameriški pravni red in pa njihove zakone ter pa predsedniške odloke, dekrete in če si potem predstavljamo kako to storiti, torej ali njihov pravni red zagotavlja to, kar sodišče menuje ekvivalenca, ekvivalentna zaščita, to bo težko oceniti. In mislim, da je težko tudi popustiti in opupati, češ, ja, moram počakati na spremembe v ameriški zakonodaji. Tako da bo res stotno jasno, da bodo naprimer, um, um, nemogoče naprimer, prepričati kakšne kršitve strani varnostnih nabrečevalnih služb. Torej, sedaj gre za zaupanje in pa preverjanje. To je bistvo našega prestopa, ker ti potrebujemo določeno stopno zaupanja tudi do ameriš ameriške vlade. Da sem pa nekoliko bolj specifična, sedaj se. Uh, z ameriškim oddelkom za trgovino torej, in pa z ameriško komisijo za trgovino pogajamo o tem, tudi z um, organi za varstvo podatkov se pogovarjamo, tudi z evropskimi organi. Torej v Washingtonu smo omenili več točk, pa tudi že prej, uh, pred temi sestanki, torej rekla sem, um, najprej morajo ameriški partnerji vedeti, kakšne so naše zahteve in potem bomo šla v Washington. Torej, že vnaprej smo vedeli, kaj želimo obravnavati, torej štiri točke so bile pred nami. Kot prva oblika njihovih zavez, torej ali bo to pismo ameriških organov ali pa bo to memorandum o soglasju. O tem se moramo še odločiti. Potem naprej od pristojnih z področja nacionalne varnosti, sem zahtevala, da smo si najasne, torej, kakšne so opredelitve omejitev in pa odstopanj, ki bodo omogočile njihovim varnostnim organom, da zahtevajo podatke od podjetij glede na novi varni pristan. In v Washingtonu sem bila zelo jasna. Ta opredelitev sedaj ni zadosti točna. Moramo bolje opredeliti, zakaj gre. Včasih je pri opredelitvah nekoliko težko, naprimer, national security, nacionalna varnost, kaj sploh je to, to včasih težko opredeliti, naprimer, je pa treba to vedeti, sploh če želiš uh, podatke v te namene. Skratka, moramo biti bolj natančni. In to uh, bodo jutri predstavili ameriški partnerji, imeli bomo dodatna tehnična srečanja še jutri in poznaje. Torej, glede na te bolj natančne opredelitve, omitev in pa odstopan, gremo lahko naprej. Torej, treba gotoviti, po kakšnih pogojih bomo imeli te podatke. In potem lahko gotovimo, kako to učinkovito nadzorovati. Zato sem prerekla, zaupaj in preveri. Tukaj imamo dva načina, eh, kako to preverjati v prihodnosti. Kot prvo, poročanje ameriških državnih organov v zvezi z številom zahtevkov, potem naprej še dvojno preverjanje na strani podjetij. Ampak to ne bo um, pretirano konkretno, torej s tem nismo zadovoljni. Želim poiskati druge načine, kako pridobiti bolj zaupne informacije. Uh, torej to želim, ampak očitno ne vem, kako to storiti. Težko bo s tem poročanjem bomo dobili informacije glede trendov in potem imamo tukaj še dvojno preverjanje pri podjetjih. Potem mislim, da je to lahko bolj učinkovito. To je lahko potem nek zanesljiv vir informacij. Pa še nekaj sem povedala ameriškim partnerjem. Spremljali bomo celotno situacijo v ZDA, ne samo poročan, ki so povezana z varnim pristanom, oziroma s tem podjetji. Tukaj so potem še mediji, potem imamo informacije civilne družbe oziroma nevladnih organizacij Potem naprej. Imamo informacije žvižgačev, bomo tudi to obravnavali. Različne kanale imamo na voljo in potem lahko se skozi ocenjujemo, kakšna je situacija v ZDA, ko gre za množični nadzor, torej ali je ta obstaja ali ne. To je nekakšen šibek kanal informacij, bi lahko rekla, ampak to je nek mozaik, torej imamo več koščkov v tej sestavljanki, potem imamo še novo klauzulo o prenehanju veljavnosti, torej eh, če bomo dobili zanesljive informacije, da ehm, torej se ne drži omejitev oziroma odstopam, potem bo prišlo do zmrznitve. Torej, to je ta, to vprašanje spremljanja. Z ameriškimi organi moramo to še dokončno izpogajati, kajti potrebujemo tudi njihov prispevek glede poročanja. Potem pa še zadnja, najbolj kočljiva točka, kako zagotoviti, da bodo evropski državljani uh, dobili ustrezno uh, pravno sredstvo. Torej, če nekdo krši njihove pravice, ali lahko evropski državljan uloži pravno sredstvo v praksi pravim, v praksi, kajti če se odločimo o pravnem sredstvu, o možnosti pravnega sredstva, to ni še zadosti. Ta oseba v Evropi mora imeti zadosti konkretne mehanizme, da to dejansko potem uveljavi, tudi v praksi. To sedaj pripravljamo kot model. Tukaj gre za torej tudi Evropske organe za varstvo podatkov, tudi oni bodo pri tem vključeni in potem imamo še uh, Ameriški zvezdni odbor za trgovino. Tudi to je zelo, zelo problematično, kajti treba tudi pogledati, pravni red in pa um, takšne sisteme. Ker ti v bistvu organi težko uh, nadzorujejo ta podjetja, ki uh, izvažajo uh, to v ZDA. Se pravčujem, ker sem tako zelo tehničen, ampak vem, da ste zelo poglobljeni v ta vprašanja, zato gotovo vam je všeč, da se o tem bolj konkretno pogovorimo. Potem še enkrat to izvrševanje to je v bistvu vstopna točka za druga tri vprašanja. Torej, najprej gre za model izvrševanja, to je vstopna točka in potem je treba poiskati najboljše načine, kako imajo evropski državljani možnost eh, pritožbe oziroma vložitev pravnega sredstva. Potem časovni okvir. Na tem vse skozi delamo, seveda. Eh, dnevi in noči delamo na tem, bi lahko rekla letos pa je, da bomo imeli tudi božič, sem slišala. Torej, takrat bomo prekinili delo za par dni, ampak še nekaj, tudi s koliko smo se pohvalili o tem, eh, pred božičem želim neko konkretno besedilo pred seboj. Torej, besedilo teh zavez, ki jih želimo od američanov, potem besedilo samih odločitev oziroma sklepov in potem še vsa druga povezana besedila glede modela izvrševanja do konca januarja. Moramo jasno povedati, ali bo novi varni pristan deloval. Novi varni pristan, kaj ti moramo ga preformulirati, tudi poiskati drugačno ime. Pa še nekaj bi rada podarila. To tukaj je naša pravica. Torej moramo sprejeti ustrezne odločitve. To ni obveznost, komisije. Moramo vedeti, pri čem smo. Tukaj imamo direktivo, ki predvideva tudi prenos eh, teh podatkov tretjim državam, torej omogoča določene mehanizme, kako to storiti. In torej te mehanizme smo dali na voljo, smo predstavili podjetjem v našem sporočilu 6. novembra. Torej, to niso neka nenavadna orodja, to so zelo temeljna orodja, To se potem uporablja za te prenose tretjim državam. Ta orodja moramo uporabiti v skladu z zelo strogim eh, nadzorom DPI-ov. Torej, to se zgodi v primeru, če v tretji državi ni ustrezne ravni zaščite oziroma nadzora. In ZDA to so trenutno, saj glede na sodbo, Torej, če se pogledamo, kako pomemben je ta prenos podatkov v ZDA in če gotovimo, kako podjetje na obeh straneh eh, so ključno to gospodarska situacija odvisna od teh prenosov, to lahko rečemo. In glede na to, res moramo, moramo delati, moramo pripraviti zelo konkreten sistem in takšen, ki bo omogočil prenos podatkov, tako da se zagotovi visoka zaščita na ameriški strani. Ampak tega ne bomo storili, če ne bomo pripričani, da bo na voljo ustrezna zaščita. Tudi na drugi strani. Torej, nekaj časa um, bi še potrebovali. Konec januarja se mi zdi realističen rok, čeprav res, da potrebuje še nekaj časa. Glede pa še nekaj, ne bi rekla po naključju, ampak gledajte, tudi DPA-ji so si zastavili takšen rok, češ do konca januarja bodo sprijeli ta urodja iz direktive. No, sama ne vem, kaj se bo zgodilo 1. februarja, torej kaj bodo oni poslali, ampak oni morajo tudi upraviti svojo dožnost. Skratka, zelo se moramo potruditi in moramo pripraviti nov okvir do konca januarja. In res, verjemite mi, veliko svojega političnega kapitala sem uložila v to. To je mislila prava beseda, politični kapital. Sem nekoliko staromodna. Rekla bi, da je to v bistvu stvar časti za me. No, ampak, gledajte, je pa to zelo pomembno za podjetja, gotovo. Podjetja me vsi skozi preganjajo, pritiskajo name in tudi američani uh, zelo pritiskajo name. Ja, torej, počasi se bližamo koncu. In očitno boste še, še nekaj povedati, najprej glede varnega pristana, torej ali želite še kakšno dodatno vprašanje, kolegi? Torej, ti imaš še dodatno vprašanje? Še nekaj glede te točke? Ja. Še uh, z varnim pristanom bi rada zaključila. Ampak gledajte, en kolega še zast želel zastaviti to vprašanje, torej v zvezi s to točko, kaj ti potem mora oditi, zato prosim, um, se raja še dodatno vprašanje v zvezi s to točko in potem gremo še naprej. S to točko in drugimi. Ja, eh, Hvala lepa. Eh, prej sem zastavila tri vprašanja, torej okvirni sklep za kaznive dejanja sovraštva. Kako je s tem, me zanima, zakaj gre tukaj imamo ta okvirni sklep za ta kazniva dejanja sovraštva. In tukaj seveda potem lahko vključimo še druge stvari v to. Vi pravite, da to ni mogoče, ampak ali lahko pojasnite, kaj točno se tukaj dogaja? Bi lahko morda dobili bolj konkretno idejo o tem, torej kaj si mislite o tem, me zanima. Kaj ti to tukaj je zelo, zelo bistveno. Tukaj gre za kategorijo oseb, ki je zelo izpostavljena takšnim kaznim dejanjem. Torej, to je bilo moje vprašanje odprej. Hvala lepa. Judith, še eno vprašanje? No, sem mislil, da je prišel do konca pri tej točki. Imam drugo vprašanje, torej LGBTI, eh, torej poznaje najprej še eh, gospa komisarka. Se prečujem, ker vas prekinemo. Morda bila to napačna eh, točka za prekinitev. Kolegi, še kaj? Sedaj, ne, v redu, komisarka, torej prosim, kar nadaljujte. Jaz se opravičujem, ker sem tako dolgo razlagala tole <laughs> glede uh, varnega pristana, ampak kot vidite, imam ogromno informacij v zvezi s tem in koma čakam, da bom vse to povedala. Ja, v angliščini pravim nekoliko drugače. Sem zelo navdušena, da to predstavim, nekaj taka, kateri rečem, sem polna teh informacij, polna tega, to pomeni nekaj drugega. Veliko časa imamo danes za to vas lahko malce učim angleščine. Ja, um, nisem, nisem zatrkovala, zato nisem polna um, ničesar. No, odlično, v redu. Gremo naprej, bolj resno. Ja. Torej, tukaj imamo to zakonodajo. In tukaj mislim, da bomo lahko obravnavali to varnostno vprašanje najprej okvirni sklep glede boja proti rasizmu in pa sovraštvu do tujcev. To se moramo pogledati, kaj ti misli na to zajema eh, različne vrste nestrpnosti in pa tudi sovražnega govora. Nekaj, kar lahko potem tudi sproži takšna kazniva dejanja sovraštva oziroma takšno nasilje. Sedaj mora države to ustrezno izvajati, izvrševati v praksi. Moram preveriti tudi situacijo glede LGBTI torej, uh, proti ciganom, proti um, židom, proti uh, muslimanom, torej islamofobija. Vse to je zajeto v ta dokument. In države članice mora biti pripravljene za ukrepanje. To je tukaj kazensko pravno področje. To že velja in to je treba sedaj izvajati v državah. v 16 državah od vseh držav, no nekaj tukaj um, izjem, torej opt-out, ampak gledajte, v 16 državah imamo še vedno probleme, torej ta okvirni sklep se ne uveljavlja v celoti. Sedaj se pogovarjamo s temi državami na individualni ravni, kajti to je zelo pomembno. Tudi glede na širšo sliko, torej kako sodelujemo z porodniki informacijske tehnologije, kako lahko skupaj zmanjšamo to stopno nestrpnosti na spletu. Torej sem se pogovorila z ministri iz različnih držav. Na zadnjih treh svetih smo se pogovarjali o tem z ministri in moramo ugotoviti, kako to bolj konkretno izvajati. Potem kot drugo, direktiva glede boja proti terorizmu. Tudi to je kazensko pravno področje. No, ampak vi niste vprašali glede tega, kaj ne. V redu. potem seznam ukrepov glede LGBTI. Torej, kakšen je status pri tem? To je ta razprava o seznamu, zakaj seznam, ne pa akcijski načrt, ne strategija. Sedaj ima tukaj tudi to politiko glede spolo. Tukaj se je komisija strateško zavezala k ukrepom, pa nekateri pravijo, da nima prave strategije. No pa kakokoli že, kakšen je status pri tem? Po mojem mnenju je to tukaj zaveza. Komisija je odgovorna za to področje, ampak če si tole bolj podrobno preberete, potem vidite, da je tukaj tudi zaveza drugih. Torej drugih generalnih direktoratov. Ali to piše tukaj, tukaj ali kje druge? Naprimer, zdravja. Torej, Sanko, torej, generalni direktorat za zdravje, tudi ta je tukaj pristojen, torej tudi drugi direktorati oziroma delke komisije delo na tem. In vsi se zavedajo, kaj se tukaj dogaja, torej kakšne so njihove pristojnosti pri tem, kaj ti relevantni kolegi so, so avtori tega načrta. To je torej interni dokument komisije. Ta je bil objavljen Ker ti mislim, da je to pomembno jasno predstaviti. Gledajte, to je zelo pomembna politika za Evropsko komisijo. Sploh glede na, glede na trenutno situacijo in zadnje dogodke v ponedeljek, prejšnji teden uh, na svetu uh, eh, PNZ, ni bilo mogoče sprejeti tudi um, režima za uh, zapoščinske zadeve in pa za partnerstva, kajti Polska in Mačarska tega nista želeli sprejeti zaradi svoje nacionalne zakonodaje oziroma ustavnih preprek, kot so rekli, seveda, da so to ustavne ovire. Druge države pa so rekle, zelo hitro, gledajte, bomo pa tukaj ubrali okrepljeno sodelovanje in bomo vsi v to vključeni. Kajti pri družinskem pravu potrebujemo soglasje v svetu kar pomeni, da moramo oziroma morajo nadaljevati s tem delom preko okrepljenega sodelovanja. Torej, to je tudi vključeno na seznam ukrepov in komisija bo to uporabila za upravljanje, za očrtovanje in pa za držanje. To je skupno delo komisije, drugih komisarjev, In mislim, da pravni status tukaj ni oslabljen. Mislim, da je to zelo konkretno, zelo specifično piše, kaj bomo tukaj storili. Potem bomo tudi imeli letno poročanje o napredku pri LGBTI. Potem vprašanja, s tem v zvezi je tudi direktiva o enake obravnavi. Ta zgodba se nikoli ne konča, moram reči, da sem razočarana, kajti bila sem na določenih svetih. In vsi govorijo o tem, da potrebujemo takšno zakonodajo. Kajti to v bistvu zapolni določeno vrzel pri zakonodaji proti diskriminaciji. Ampak še vedno pa ni prave politične volje, da bi to dejansko sprejeli. Zakaj? Ker ta direktiva, ne pos, po, direktiva posredno tudi pomeni določene proračunske posledice. Kajti potrebujemo določene dejavnike, Eh, naprimer, glede ljudi s posebnimi potrebami. Za njih je treba potem kaj spremeniti. Naprimer. In tukaj sem tudi obvestila ministre o tem, kako je z aktom o dostopnosti, torej o dostopu do različnih objektov in storitev, ampak še vedno ne vidim prave politične volje za sprejetje. Tukaj moram reči, da računam na nizozemsko predsedstvo, kajti nizozemci so res odlični pri teh politikah, kaj ne? Ne. No, ne preveč optimizma. Glede otrok. Tukaj vidim veliko vrzel pri teh politikah za otroke. Tukaj načrtujem dvoje. Prej sem omenila seznam ukrepov za LGBTI in v načrtov za svoj GD, želim podobno storiti tudi za otroke. Tako da imeli nek celosten seznam ukrepov, ta bi lahko potem izboljšal razmere za otroke v Evropi. Prav tako pa tudi s kolegi delam eh, še na nečem drugem. Mladoletniki oziroma otroci brez spremstva, sploh pri migrantih, njihova situacija je res grozovita. Potem sem pročila različne možne rešitve, kako lahko kaj storimo. In ugotovila sem, da ni nobenih hitrih rešitev. Še vedno sem se odločila, da bom predložila seznam ukrepov in eh, naslednji teden bo to pred kolegijem. Prav tako bomo tudi predložili statistike glede tega, koliko otrok imamo sedaj na ozemlju Evropske unije in kakšne so grožne in tvegana pri teh in kakšne so tudi dožnosti, raz, dožnosti različnih organov. Imamo tri poglavja glede dožnosti, eno za komisijo, potem za države članice in potem še za organizacije. Čim prej se želim srečati tudi z predstavniki glavnih organizacij, ki se ukvarjajo s tem. Tako upam, da bomo razrešili najbolj ključna vprašanja, najbolj grozovite situacije po državah članicah to je moj kratkoročni predlog in upam, da bom uspela povečati ozaveščenost med vsemi relevantnimi akterji. Tako da res nekaj storimo čim prej. Jutri, takoj. Potem reforma področja varstva podatkov. Ja, še vedno čutim močno politično voljo, zato da se zaključi trialog še vedno je nekaj odprtih, kočljivih vprašanj. Mislim, da bi morali to zaključiti naslednji teden. Najprej uh, torej soglasje glede na ustrezne informacije. Um, potem še, upam, da se bo to zgodilo do konca tega leta, potem poprašali ste o izvajanju. Ja, gledajte, to je zelo relevantno vprašanje. Kaj ti? Mi smo tukaj ponosni na to, da bomo imeli enotna pravila. Ampak ta enotna pravila bo potem treba izvajati v državah članicah na enoten način. Torej, tukaj ne gre samo za to, da se bomo dogovorili o tem, kako to uporabljati, kako uporabljati te kazni. Tukaj so potem še druga vprašanja. TBI, na primer, dobijo potem diskrecijske pravice in z njimi moramo sodelovati glede smernic, glede izvedbenih aktov in imeli bomo v tem tudi določene kampanje, tudi leta 2017 predvsem. Te kampanje bodo namenjene podjetjem in pa javnosti in torej predstavili bomo, kaj se bo zgodilo s to reformo za njih. Torej, sedaj pa še zaključni komentarji. Torej, prosim, eh, do konca ste čakali, zato res prosim še zadnje vprašanje, dopolnilno vprašanje. Uh, gospod Sobor. Ja, hvala lepa. Uh, predopodne smo imeli zanimivo razpravo o tem, kako um, se je voljavil sistem za spremljanje oziroma nadzor uh, pravic in kako lahko potem izvama ta okvir za temne pravice. Tukaj imamo tako uh, imenovani smofor um, za demokratične pravice ali obstaja možnost, da bi vzpostavili takšen nadzorni sistem. Večkrat sem že zastavil to vprašanje prejšnjim komisarjem, da jaz sem imamo določene um, etnične manjšine, niso ligobateji, niso muslimani, niso otroci, um, imamo druge manjšine. In, naprimer, so diskriminirani zaradi različnih podlag, zaradi jezikovne pripadnosti, naprimer, ali pa verskih manjšin, potem, naprimer, uh, turška manjšina v Grčiji, potem um, mačari v Romuniji, potem na Slovaškem in podobno. Veliko takšnih manjšin. Glejte, samo do 12.30 imamo tolmačenje, torej prosim, uh, vedite to in ne bomo govorili tle kot eh, do 12.30. Torej, še tretjič uh, želite beseda, ampak res pol minute, kajti potem res moramo končati. Uh, gospa Post. Hvala lepa. Torej, zastala sem vprašanje v zvezi z um, obravnavanjem protiromskega razpoloženja. Torej, kako pripraviti nacionalne strategije, um, kako pripraviti okvir za to. Potem sem tudi poprašala o teh uh, kaznjivih dejanjih iz uh, sovraštva. Ali bi lahko ta okvirni sklep uh, še razširili na različna področja, to sem že prej zastavila. Torej, gospa komisarka, prosim še za zaključni komentar. Ja, bom to preverila, gospa Postore, kar ste na koncu menili. Prav tako bom preverila, kaj je zapisano v strategiji za Rome. Uh, in pa tudi v nacionalnih strategijah za Rome na področju držav članic. Sedaj takole na prvo žogo se ne moremo odzvati na to. Potem Mačarska in pa Polska, eh, glede vladavine prava, sveda eh, to zadnje vprašanje bilo s tem povezano. Vem, z, mi, mi huste se pogovarjali prej do povdne in jo bom poprašala o tem, kaj se je zgodilo. Torej, sveda bi si želela takšnega spremljanja, nadzora, ampak če želimo spremljati to kvantitativno, če želimo spremljati te kazalnike, naprimer pravno državo, potem to ni ravno enostavno. Ne vem, fiskalno disciplino ali pa računsko disciplino držav članic je lažje spremljati. Če bomo to uspeli storiti na ustrezen način, sem za takšen mehanizem, ampak sem pa nekoliko skeptična. Ne vem, če lahko kar tukaj tako na novo izumemo nek nadzorni sistem in primerjamo situacijo med državami članicami. No, nedavno sem bila na Mačarskem in na svojo oči sem se želela prepričati, kaj se tam dogaja, kakšno je vzrače tam v državi. Sama sem iz eh, države, ki je bila totalitarna in v bistvu vem, zavoham, kaj se tam dogaja in kaj lahko povezano z določenimi težnami v družbi, naprimer v smeri um, totalitarizma. Ampak tega tam nisem videla. Potem vidim, kaj se dogaja pri zakonodaji in pri medijih, pri nevladnih organizacijah, pri cerkoh in tako dalje. In torej nekaj se dogaja napačnega, to bi lahko rekla. Ampak um, torej, tukaj na drugi strani potem imamo ta mehanizem za nadzor pravne države. To je pa nekaj drugega. Torej, da rečemo, v redu, ja, gledajte, sistematično v bistvu kršijo pogodbo, To je pa že nekaj drugega, torej na eni strani eno, na drugi strani drugo. Potrebujemo neko zelo objektivno presojo, tako da bomo ustrezno ugotovili, um, ali se države enakopravno obravnavajo. Torej, če imamo takšen mehanizem, objektiven mehanizem, bi bilo to odlično, ampak sem pa skeptična glede tega, kako hitro to lahko vzpostavimo. Torej, hvala lepa, zelo zanimivo je bilo in navdušena sem, torej, glede prihodnosti, kot ste rekli. Ja, res, vsi smo navdušeni, torej, pa še nekaj. Hvala lepa, ker ste ostali in gledajte, to je bilo nenavadno dopovdne. Čudna dinamika je bila danes tukaj v dvorani, zato najprej hvala lepa vsem, ki ste bili do konca. Tako da je v bistvu tudi komisarka dobila vsebinska vprašanja. Vaš uh, dosje je zelo um, poln informacij, poln glede različnih dosejev, torej eh, LGBTI, potem varje pristane, vse to. Vse to ste sedaj predstavili. Hvala lepa vsem članom, da ste to tudi omenili. Uh, kljub temu, da vas ni bilo tukaj veliko. Pa še nekaj. Glede varnega pristana. Gledajte, morda bi lahko um, nekaj uh, predstavili. Sedaj, naprimer, na začetku 2016 um, se bodo stvari bolj izjasnili, bomo bolje vedeli, kakšen um, kakšna oblika tega varnega pristana, oziroma kaj se bo zgodilo v prihodnosti, kaj bo zamenjalo ta prejšnji varni pristan, mislim, da se bodo stvari začele hitreje razvijati. Skratka, kolegi, hvala lepa, hvala lepa, da ste tudi sodelovali pri tem odličnem um, zaslišanju uh, in hvala lepa komisarka za vaše sodelovanje in za vso to navdušenje danes do povdne. Hvala lepa vsem.